Okay, colleagues, um, we can make a start. Kolegice in kolege, predlagam, da začnemo. Nekaj minut smo še počakali, ker smo upali, da bo še kdo prišel. Danes popovdne se bomo ukvarjali z spletom različnih tem. Začeli bomo z vprašanjem Romov. Imamo sporočilo komisije in eh, sveta, torej Evropskemu svetu, svetu eh, ekonomsko-socialnemu odboru in tako naprej. Gospod Kabadopolo, vodja enote za nediskriminacijo pri komisiji, bo predstavil to. Gre za pregled izvajanja nacionalnih strategij za vključevanje Romov držav članic. V tem poročilu ocenjuje komisija tudi situacijo v državah članicah, ko gre za boj proti diskriminaciji Romov. Najprej bomo posluhnili komisiji, potem pa bomo imeli morebitna vprašanja poslanke in poslancev. Komisija, izvolite. Thank you very much. Hvala, predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za povabilo Evropski komisiji, da predstavi to letno poročilo o izvajanju okvira na področju vključevanja Romov. To je četrto poročilo, ki sledi spremu sporočila Evropske unije o nacionalnih strategijah vključevanja Romov iz leta 2011. Gre pravzaprav za enkratno poročilo, predvsej drugačno od vseh prejšnjih. In sicer zakaj? Zaradi dveh pomembnih dejavnikov. Prvič, gre za to, da vstopamo v novo generacijo evropskih skladov. Zato smo izkoristili to priložnost, kajti v uredbah so obstale določbe, ki omogočajo tudi eh, konkretno eh, Romom namenjeno financiranje v teh eh, politikah. Zato se z državami članicami sedaj lahko pogajamo tudi o teh eh, sredstvih. In drugo zgodovinsko dejstvo. 1. januarja 2016 bo priporočilo svete o ukrepih za vključevanje Romov začel veljati in želimo izkoristiti še nekaj mesecev do 1. januarja naslednjega leta, da ugotovimo, kako države članice spremajo ukrepe za izvajanje tega priporočila od 1. januarja 2016 naprej. Mislim, da je treba omeniti še nekaj. Kljub temu, da 20 odstotkov sofinanciranja za uh, vključevanje Romov uporabijo države članice iz eh, sklada za socialno vključevanje. Na ta način naj bi namenska sredstva in eh, cilje, ki smo si jih zadali, dosegli. No, to je seveda teorija, ampak bomo videli, kako bo to v praksi vplivalo na Rome in njihovo vključevanje. Poskušali smo tudi vzpostaviti celo vrsto mehanizmov na nacionalni ravni. Po vrhu, evropskem vrhu o Romih leta 2013 je namreč postalo jasno, da obstajajo mnogi izzivi na lokalni ravni na tem področju, pa tudi sodelovanje Romov takrat ni bilo tako Eh, prisotno v načrtih držav članic, kot bi to bilo potrebno. Zato smo se odločili, da bomo zlasti postavili v srčje pozornosti usklajevanje izvajanja na terenu, pri čemer bomo poskušali vključiti vse deležnike v te napore na nacionalni ravni. To seveda vključuje tudi predstavnike romskih skupnosti, lokalnih skupnosti, organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, ministrstv. To so bili tisti, ki so deležniki v naporih za vključevanje Romo. Potem smo naredili še korak naprej. Državam članicam smo priporočili, da naj upoštevajo Evropsko platformo za vključevanje Romov in naj a, eh, naredijo na tej podlagi nacionalne platforme za Rome. Te platforme naj bi postali forumi, kjer se ponovno lahko redno sestajajo deležniki, se imajo dialog eh, o izvajanju teh strategij. Eh, spodbujamo tudi pripravo lokalnih akcijskih načrtov in seveda vključitev vseh deležnikov pri tem. Tudi financirati nameravamo te nacionalne platforme za Rome. Pred nedavnim smo razpisali javni tečaj na tem področju. Nacionalne platforme za Rome bomo financirali dostopnje 95 odstotkov, kar je izjemno. Pri tem se naslanjamo na priporočilo sveta, ki konkretno določa, da morajo države članice Eh, nacionalne stične točke eh, za Rome aktivirati na, eh, v svojih državah članicah, jih povezati med seboj in v okviru teh kontaktnih točk povezati vse deležnike. Na ta način bi lahko poleg te nacionalne platforme za Rome pravzaprav ustvarili sinergijo, ki je potrebna na tem področju. Pa še nekaj. Tesno smo sodelovali s 17 državami članicami pri pripravi ustreznih eh, kazalnikov za spremljanje, ko gre za poročila držav članic. To vse zato, da bi lahko eh, priporočilo sveta od 1. januarja letos ustrezno izvajali v praksi in da bi sledili vsem, kar, vsemu, kar priporočilo vsebuje. Pomeni, da gremo celo uh, korak dlje, kot je evropski okvir. Gre za vprašanja, ki v evropskem okvirju niso vključena, ki pa se jih bomo tako lotili. Naprimer vprašanje žensk, potem otrok. Veliko je zadev, pri katerih je priporočilo sveta šlo še dlje, kakor evropski okvir. Še nekaj bi omenila. Evropska komisija odločno podpira resolucijo Evropskega parlamenta o priznavanju genocida nad Romi, prvi podpredsednik Timmermans in komisarka Jurova sta izdala skupno izjavo o tem. V njej priporočate državam članicam, da naredijo tukaj uh, korak naprej in da priznajo holokaust, kar zadeva Rome. V tem poročilu je veliko stvari, ki so nove tokrat. Na podlagi najnovejše platforme za Rome iz marca letos smo se lotili tudi vprašanja ciganov in na koncu poročila imamo celo vrsto eh, jasnih priporočil državam članicam. Priporočamo, vzpostavitev nacionalnih platform za Rome, kot sem že povedala. Kajti strategija je zelo jasna. Te ne bomo izvajali v Bruslju, pa tudi ne v kabinetih eh, predsednikov vlad, temveč eh, na lokalni ravni, v zadnji hiši, ki, v kateri živijo Romi. Na ta način bomo zaveze, ki smo jih sprejeli na nacionalni ravni, prenesli na lokalno raven. Potem spodbujamo celovito uporabo novih orodij in sredstev, ki so na voljo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Pozivamo države članice, da začnejo resnično izvajati protidiskriminacijsko zakonodajo. Protidiskriminacijska zakonodaja je nekaj, kar je nujno tudi za boj proti sovražnemu govoru in to v okviru, ki ga sedaj razvijamo. Tukaj poskušamo na dobre prakse uporabiti in multiplicirati na terenu in uh, eh, pozivamo k celoviti uporabi okvira poročanja in kazalnikov za financiranje teh ukrepov. Poleg tega nadaljujemo z bilateralnimi dialogi na visoki ravni z državami članicami in sedaj to v drugačni obliki. Najprej se povezujemo s skupnostmi Romov o pomoči nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe v državah članicah. Imamo tudi sestanke na tej podlagi z lokalnimi oblastmi. Potem skupne sestanke predstavnikov vlade, lokalnih skupnosti, romskih skupnosti in organizacij civilne družbe in potem imamo sestanke za zaprtimi vrati z vladni, vladami, kjer poskušamo ugotoviti, kakšno je stanje in kakšno je potrebno nadaljne ukrepanje. Dve državi članici smo že v to vključili, to sta Bolgarija in Romunija, in eh, nadaljevali bomo tudi pri drugih. Lahko vam zagotovim, da je komisija absolutno odločena, da s tem nadaljujemo. Do 21. oktobra se bomo sestali z vsemi kontaktnimi točkami za Rome, nacionalnimi in se bomo že začeli pogovarjati o naslednjem poročilu na podlagi priporočil. Naslednje leto bomo pripravili eno samo poročilo, poročilo o napredku, ki ga moramo pripraviti. Tega bomo združili z pregledom izvajanja priporočil. Z veseljem bom odgovarjala na vaše vprašanja. Še enkrat pa hvala za priložnost, da lahko to poročilo komisije predstavimo v parlamentu. Hvala za vašo predstavitev. Ali bi katera članica ali član lo, eh, želel kaj vprašati, Soraja pa vse prva. Hvala, predsednik. Hvala, Nina, zelo lepo je, da smo se lahko ponovno pozdravili tukaj. Veliko dela je bilo upravnega in mislim, da stvari, se stvari hitreje gibljajo danes, kot eh, so se v preteklosti, ko sem se sama ukvarjala s to tematiko. Proticiganska uh, eh, ravnanje je nekaj, na kar se je v osredotočila komisija in mislim, da je to preč, preč problem, s katerim se soočajo Romi že leta in leta. In mislim, da je prav, da sedaj natančno vidimo, na čem še moramo delati, poleg tako manjih socialnih vidikov. Ko sem te poslušala, moram reči, da sem bila kar velik optimist. Postala velik optimist. Vidim, da se je komisija resnično odločila delati na tej tematiki. To je nekaj, kar je spodbudno, ampak zavedati se moramo tega, da je socialna izključenost in zelo težki življenjski pogoji večine Romov v Evropi, ne samo v revnejših, temveč tudi v bogatejših delih Evropske unije, nekaj, kar je zelo pereče. 80 odstotkov Romov po vsej Evropski uniji je brezposelni in izpostavljenih diskriminaciji in sovražnemu govoru. Ampak, ker je to še vedno danes prisotno, bi želela, da se osredotoči komisija tudi na preventivno delo, preprečevanje vsega tega. Ko smo se pogovarjali o načrtih in o mehanizmih za spremljanje, smo govorili o tem, ampak to ni dovolj. Posredotočiti bi se morali tudi na družbo nasploh v obliki oz, kampanj ozaveščanja, informiranja in tako naprej, tako da bodo ljudje resnično spoznali današnji položaj Romov po 700 letih zelo sramotne evropske zgodovine na tem področju. In tukaj mora vodilno vlogo opraviti komisija, tudi Evropski parlament pa mora še naprej pritiskati na države članice, da se resnično potrudijo narediti napredek na tem področju. V poročilu je opisano, kaj smo naredili na švedskem na tem področju, bela knjiga eh, Evropske komisije. Mislim, da je zelo dobro opisala ta problem proti ciganskega ravnanja in nastopanja. In mislim, da je to nekaj, kar je lahko koristno za vse države članice. Še nekaj sem hotela reči, pa sem iz jaz sem pozabila. A ne, priporočilo sveta iz leta 2013 določa, da morajo države članice se boriti proti zlorabi ciganov. Ampak, eh, oziroma poimenovanja cigani eh, Romov. Vendar se mi zdi, da to v praksi ne funkcionira, kot je bilo zamišljeno. Zato naša resolucija povdarja, da gre za tukaj za posebno obliko diskriminacije Romov, ko gre za obmetavanje Romov z ciganskimi nadimki in tako naprej. Pa tudi holokaust nad Romi je pomemben. Ja, thank you, president. Gospod Rakiči. Hvala, predsednik. Najprej avtorici oziroma predstavnici komisije čestitam k temu poročilu. Moram reči, da je ona prva nova železna ženska v okviru komisije, ki se zauzema za Rome in to zelo odločno. Lina dela zelo trdo v tej svoji enoti, ampak istočasno bi si želel, da bi tako trdo delali ljudje tudi na nacionalni in lokalni ravni. Govorim iz lastnih eh, izkušenj. Sam sem bil lokalna kontaktna točka v preteklosti doma. Ne zaradi frustracije, ampak zaradi tega, ker poznam realnost, moram reči, da vsak teden ko sem doma, se soočam s Romi, zato ne posplošujem stvari. Moji prijatelji, moji družinski člani se srečujejo z njimi, romske skupnosti obiskujem in žal vas bom razočaral, ko bom rekel, da se nekaj dosti spremenilo. Žal. To je pač resnica. Saj ne v Romuniji. Ne pravim, da je to da je tu kriva komisija ali nacionalna vlada ali nevladne organizacije ali lokalne oblasti. Ne vem niti natančno, kdo je tukaj kriv. Ko sem bil kontaktna točka pred dvemi leti, sem sodeloval pri pripravi tega poročila za komisijo. In kaj je bistvo? Priporočilo v zvezi z nacionalno strategijo za Rome iz leta 2012, kot je rekla Lina, in priporočilo sveta. No, tukaj manjka nekaj, nekaj vez med komisijo in lokalno ravnjo. Na nacionalni ravni nekaj ne funkcionira in to je tisto, kar je nekaj, kar pogrešamo. Če bi imel čarobno palico, paličico, bi evropsko strategijo uh, oblikoval tako, da jo neposredno komisija izvaja na terenu. Zato, ker je pač vmes nek člen, ki manjka, ki je manjkajoč. Vidim, da Lina odkimava oziroma prikimava. Še nekaj. Organizacije civilne družbe danes ne, nimajo toliko zaupanja v skupnost, žal so jih je Evropska unija v obdobju 2007 do 2013 razočarala in zato tudi civilna družba ne deluje tako, več tako, kot bi bilo treba. V Romuniji, pa tudi v drugih štirih državah, postkomunističnih državah, Romunija, Bolgarija, Slovaška, Češka, Republika in Mačarska, torej naš skupni problem je, da imamo lokalne oblasti in župane, ki če tudi bi želeli sodelovati, natančno ne vedo, kako eh, pridobiti sredstva iz socialnega sklada. Tukaj mi treba pomagati, zato potrebujemo nekaj priporočil. Najbolj pomembno priporočilo bi bilo naslednje. Če bi zagotovili sredstva za nacionalno platformo za Rome, potem bi to platformo morala izvajati Evropska platforma za Rome. To sem že prej rekel, kot da bi komisija na terenu izvajala to platformo. Hvala. Ko bodo člani odbora postavili vse vprašanja, vam bom dal ponovno besedo kajti ni jih veliko, ki želijo sedaj spregovoriti, čeprav se seznam govornikov povečuje. Gospod Vojnbar. Hvala. Če govorimo o integraciji, o vključevanju, gre za proces, v katerem se morata povezati dve strani. Če hočemo vključiti Rome v vse, kar pač mislimo, da je za njih korisno, se mora vprašati, ali so oni zainteresirani za to. Zakaj namesto, da bi morali potovati po vsej Evropi in ne bi zagotovili nekega varnega domovanja, kjer bi zagotovili sebi in svojim otrokom varno prihodnost? No, na švedskem smo poskušali ta model uveljaviti, vendar ni bilo veliko uspehov s tem modelom. 80 odstotkov je bilo rečeno Romov v Evropi je še vedno brezposelnih. Ampak problem je, ker jih veliko brez končane šole oz, končuje šolanje ali, jih, ali se potem resnično oni želijo vključiti. Hvala, gospa Vikström. Hvala, predsednik. Gospe predstavnici. Evropske komisije bi se zahvalila ne samo za vaše delo, torej gospe Papa Mihalopolu, eh, se zahvaljujem za njeno delo, ampak ni samo komisija tista, ki mora tukaj kaj početi. To mora biti naša intimna zadeva. Mi kot evropejci smo tukaj odpovedali. Moramo ponovno vzpostaviti medsebojno zaupanje in spoštovanje vseh ljudi, naj so večina ali manjšina v neki državi. Vsi smo enako vredni kot ljudje in mislim, da je to treba upoštevati, kot je predhodnik ravno povdaril. Komisija je torej absolutno odločena boriti se proti temu, zato to pozdravljam in čestitam vsem nam, da se resnično zoprstavlja komisija sedaj socialni izključenosti in sovražnemu govoru in nasilju. Sovražni govor in nasilje nad Romi, to je nekaj, s čimer se Romi vsakodnevno soočajo in srečujejo. Sama prihajam iz Upsale, to je majhno mesto na švedskem. Pri nas smo imeli v zadnjih tednih in dnevih veliko vrsto resnih incidentov, napadov na Rome, ki potujejo na sever Evrope, kjer poskušajo si zagotoviti nekoliko boljše življenje. Prosjačijo na cestah, njihova taborišča so požgali, različne oblike nasilja so uporabili proti Romom in to je seveda popolnoma nespremljivo spremembe so torej tisto, kar resnično potrebujemo. Če drži to, kar nam je kolega iz Romunije pravkar povedal, namreč, da obstaja vrzel med eh, evropsko strategijo, nacionalno ravnjo in lokalno ravnjo, moramo te vrzeli odpraviti. Kajti to je nujno, če hočemo uspeti. Sama bi želela povdariti naslednje, kar se mi zdi bistveno vsi smo evropejci in enako smo vredni kot ljudje in hočemo živeti uh, dostojanstveno in v duhu spoštovanja. Hvala. Peter Niedermüller. Thank you very much. Uh... Hvala. Tri ugotovitve in tri vprašanja. Strinjam se s tem, da mora komisija zagotoviti in da je zagotovila več sredstev za to platformo. Ampak sredstva, ki so namenjena pospeševanju družbe vključitve, ne pridejo do najbolj ranljivih skupin. Primer. V Bolgariji je, ima četrta generacija Romov ogromno težav, naprimer, ko gre za Eh, možnosti bivanja in tako naprej. Nevladne organizacije ne morejo pomagati, nimajo sredstva za pomoč eh, tistim Romom in njihovim družinam, ki so jih eh, izselili iz njihovih bivališč. Torej, ne vem, ali naj ti skladi, ta, ta sredstva bodo namenjena samo Romov ali tudi drugim skupinam. Prvo vprašanje. Drugič. Pozdravljam pobude, kar zadeva segregacijo Romov v šoli. Nekateri pravijo, da je segregacija dober pristop, ampak mislim, da to ni dovolj. Nimamo dokazov, da je to uspešno. Ali bo komisija torej bolj natančno spremljala eh, dogajanja v državah članicah in proti tistim, ki kršijo eh, zakonodaja ukrepala. Vsekako četrti okvir za nacionalno strategijo za Rome je pomemben. Komisija nam sedaj zagotavlja pomembne inštrumente za spremljanje razvoja v Evropi. Po drugi strani pa so ti inštrumenti neučinkoviti in ne spreminjajo bistvenih zadev. Tretje vprašanje, ki ga zastavljam, je, kako lahko ta evropski okvir za uh, zadeve Romov uh, bolj okrepimo. Hvala. Hvala lepa. Najprej bi se vsem zahvalila, da smo to temo uvrstili na dnevni red. Ko razpravljamo o prisiljevanju, bi zlahka pozabili na tako pomembno temo, s katero se okvarjamo že leta in leta. Danes zjutraj smo razpravljali o priseljevanju in eh, ugotovili smo, da bi morda potrebovali tukaj več Evrope. Eh, tako bi komisija in parlament sprejemala odločitve, če bi želeli resnično kaj doseči, kajti zdi se, da eh, države članice tukaj niso operativne in podobno se dogaja pri izvajanju strategije za Rome. Veliko stvari je zapisanih na evropski ravni, v državah članicah, obstaja pa pomankanje praktičnega angažmaja. Zato sprašujem komisijo, kakšna je njihova izkušnja od eh, eh, objave zadnjih poročil do današnjega. Ali tukaj res obstaja pomankanje politične volje in političnega vodstva? Če res v nekaterih državah menijo, da Romi nočejo, da jim pomagajo, da njihovi otroci nočejo v šolo, če so razširjena takšna prepričanja, potem bomo tukaj potrebovali tudi politično ukrepanje, ne zgolj denar, zato da se bo to spremenilo. Eh, no, tudi v parlamentu sem že slišala eh, češ, da je njihova država leta in leta puščala Rome ob strani, na koncu pa jim je to uspelo, torej integrirati Rome v družbo. Ampak eh, kolikor imam jaz izkušen s to državo, to ni res. Tako da bodimo tukaj iskreni, tukaj obstaja pomankanje politične volje, pa tudi pomankanje virov, torej denarja najti moramo način, kako se spopasti s temi problemi. Mislim, da potrebujemo več uh, pritiska javnosti, več uh, učinkovitih ukrepov. Včasih politična volja manjka na nacionalni ravni, včasih na lokalni ravni. Vsekakor pa moramo zagotoviti, da bomo skupnostim Romom zagotovili dovolj virov, sredstev, volje, zato da se bo njihova situacija izboljšala. Sodelovati moramo z pristojnimi organizacijami, s komisijo, z vsemi tistimi, ki želijo poskrbeti za spremembe. Tako da se bo po stoletjih situacija Romov po vsej Evropi res končno izboljšala. In še zadnje vprašanje komisiji. Eh, za vsem, kaj, kar se tukaj dogaja novega, torej imamo nove eh, sklade, novo, novi sklep sveta, ki bo stopil v veljavo 1. januarja. Kakšen je, vašen, kakšen je vaš občutek, na katerih področjih se bo res kaj premaknilo eh, in katere korake bi morali storiti za to, da bi postopoma le izboljšali situacijo? Hvala.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 toliko težav z našimi romskimi sodržavljani, ampak ravno nasprotno. Moram reči, da smo res skušali zagotoviti, da bi situacija delovala. Celo vrsto manjšin imamo v naši državi in zato mislim, da moramo biti ponosni na pravice, ki jih uživajo naše manjšinske skupnosti. Lahko samo ugotovimo, da smo različni in da smo zadovoljni, ker eni druge spoštujemo. Tukaj pa govorimo o integraciji, kar ne pomeni, da se mora ena skupina prilagoditi drugi. Gre za to, da se moramo učiti eni od drugih, da se moramo medsebojno spoštovati, medsebojno spoštovati naše tradicije. To pomeni integracija. In to je zelo pomembno v večkulturni družbi. žal na začetku nisem mogla slišati v celoti predstavitve komisije. Um, je pa vendarle problematično to, da nimamo na voljo inštrumentov, da bi sankcionirali države, ki teh pravic ne spoštujejo. In uh, ki v bistvu sankcionirajo manjšinske skupnosti. In bi prosila komisijo, če lahko kaj več pove o tej točki. Uh, Pa še nekaj, kot je rekla Soraja, bi bilo treba delati tudi preventivno. To je izredno pomembno. Saj ne smemo tega pozabiti. Če ne bomo delovali preventivno, ne bomo mogli izboljšati situacije izključenih ljudi v družbi. Hvala lepa, hvala vsem skupaj, da ste bili kratki in uh, jedrnati.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 Eh, no, sama prihajam iz Genta, ki je relativno veliko mesto v Flandriji. V zadnjih letih smo imeli v Gentu velik tok um, romskih priseljencev in to za Gent predstavlja velik izziv. Gent se zelo prizadeva za to, da bi podprl to romsko skupnost zlasti si želimo poskrbeti za integracijo romskih otrok. To je še zlasti problematično, kajti gre za drugačno kulturo, eh, gre za otroke, ki so bili že pogosto žrtev diskriminacije in zato ne zaupajo v državo ali v sistem. Tukaj torej obstaja visoka stopnja nezaupanja. Mesto Gent je sedaj zaprosilo za pomoč. Uh, jaz pa vas sprašujem, eh, kakšna sredstva, kateri skladi so na voljo za romsko skupnost, kaj imamo na voljo v Zahodnji Evropi. Vse ta problem ne obstaja samo v Vzhodnji Evropi, ampak tudi v Zahodnji. ali ne bi mogli teh sredstev uporabiti za celotno Evropsko unijo, zato da bi dosegli naše cilje. Na ta način bi otroci lahko šli v šolo, družine bi integrirali v okolico. Eh, potem eh, je pa seveda tukaj še vprašanje invalidnih ljudi. To je znotraj romske skupnosti skupina, ki živi v še težjih pogojih. Ugotavljam, da so mladi in otroci prisiljeni v to, da prosjačijo na ulicah. E, to uh, ni dostojanstveno. Kako bo Evropska unija ukrepala proti temu? Tega ne smemo dopustiti politično gledano je pomembno, da vzpostavimo dialog o tem med vzhodno in zahodno Evropo. Romi morajo biti integrirani v družbo, skupaj z njihovim kulturnim ozadjem. Eh, še vedno prihaja veliko Romov v zahodno Evropo. Eh, se pravi, prišlo je do tega geografskega premika Romov, ki jim niso sledila pa finančna sredstva. Še enkrat sprašujem, kakšno potvoro bi tukaj lahko dobil eh, Gent in druga mesta. Um, Hvala. Ana Gumiš. Yes, I too was not able to listen to the... Hvala. Tudi sama nisem slišala uvodne predstavitve komisije. Ampak uh, vprašala bi komisijo, ali so uspeli ugotoviti, kakšen je bil učinek vrčevalnih ukrepov na romske skupnosti v državah, ki so m, mm, bile del reševalnih sredstev, tako imenovane uh, finančne prilagoditve. Um, romska skupnost v moji državi na portugalskem je bila mm, nesorazmerno prizadeta. E, videli smo, kakšno je že tako ali tako splošno stanje človekovih pravic, ampak e, učinek na romsko skupnost je bil zaradi varčevalnih ukrepov še večji. E, na portugalskem se je to prav gotovo zgodilo. Člani romske skupnosti so v glavnem delali na v sejmih, na uličnih tržnicah, kajti preprosto nimajo dovolj izobrazbe za to, da bi si lahko življenje služili na drugačen način. No, ker je gospodarstvo zašlo v težave, je to prizadelo tudi te ulične tržnice, prizadeli so jih vačevalni ukrepi in številni Številne romske družine so izgubile velik del svojih dohodkov. Poleg tega pa se je vlada odločila, da bo znižala minimalno, uh, minimalno plačo, ki jo prav tako dobivajo številni Romi. Zaradi tega je prišlo do dramatičnih posledic za romsko skupnost. Zanima me, če je komisija to preučila. Uh, In eh, ali je opazila ta vzorec, ki ga sama opažam na portugalskem, opazila tudi v drugih državah? Kako bo komisija sprejela specifične ukrepe za to, da bi se borili proti takšnemu negativnemu, nesorazmernemu učinku na romsko skupnost? Hvala. Hvala, Ana. Komisija je torej dobila veliko, veliko mm, vprašanj. Še predtem pa dobita besedo Soraja in mm, gospod Rogič. Jaz, ki bi ne berem, jaz se jaz. Eh. Hvala lepa. No, eh, takoj ob začetku bi rekla, da so Romi. Prav gotovo skupnost, ki jo je družba in politični voditelji eh, leta in leta puščali na robu. 800 let so, je bila ta skupnost tako rekoč med dvema ognjema. In še vedno za to nihče ne prevzema odgovornosti. O robih pogosto govorimo kot o nekakšnih uh, nezemljanih. Tega sem že sita. Ali nišče ne razume, da želijo Romi imeti dostop do istih ugodnosti kot vsi ostali? Uh, Romi želijo imeti pravico do stanovanj, želijo imeti pravico govoriti svoj jezik. Um, no, uh, prisluhnila sem tudi Kristini Vindek, no njena stranka ima tako ali tako uh, fašistične korenine. Ampak uh, tudi veliko mm, v bistvu dostojnih državljanov zastavlja enako vprašanje kot ona. Pravzaprav je tukaj treba osvestiti prebivalstvo. Naj vam podam primer za to pomankanje politične volje. Sama sem eh, nedavno obiskala Slovenijo, to je mm, dobra država, srednja bogata država. Eh, tam sem obiskala eh, romske naseljbine, ki tam obstajajo že stoletja. Pa ta naselja niso imela elektrike, niso imela tekoče vode. Sestala sem se tudi za pristojnimi, presenetilo me je, da eh, tukaj preprosto nihče ni prevzemal odgovornosti za te skupnosti, za te otroke. Obiskala sem tudi Milano, tudi tam sem obiskala romske naselbine. Eh, tam so otroci sicer hodili v šolo, ampak niso smeli uporabljati šolskih avtobusov, morali so hoditi čez polje. Sestala sem se s predstavniki javne skupnosti v mestni hiši in skušali smo priti do dogovora, kako bi torej tudi romski otroci imeli dostop do šolskih avtobusov. In na koncu smo prišli do rešitve. Se pravi, če obstaja politična volja, če so sprejeti pravilni ukrepi, potem uh, se lahko uresničijo te zadeve, za katere se Romi borijo že leta in leta. Milijon švedov je zapustilo Švedsko. Zapustili so Švedsko, pred, eh, bežali so pred revščino, selili so se v ZDA. Ampak ti isti ljudje, ki sedaj trdijo, da ne bi smeli sprejeti beguncev, da ni prav, da na ulicah gledamo uh, revščino, mm, torej to pravim ljudi, ljudem, kot je Kristina Winbeck, tudi vi ste v poziciji, ko morate prevzeti svoj del odgovornosti tudi vi bi morali razumeti, kaj pravzaprav, eh, kako pravzaprav vaše drastične besede vplivajo na vsakodnevna življenja ljudi. Res bi se rad izognil temu, da bi sedaj to postal dialog med vama dvema. Ampak gospa Winberg želi besedo. Hvala, gospa Andrej. Eh, jag tycker till att börja med eh, har Soraya vid ett flertal gånger kallat... No, to kar je povedala Soraya smo že večkrat rekli, ne morem sprejeti, da se me definira kot uh, rasistko ali nacionalistko. Sama sem postavila vprašanje o Romih, zato ker bi rada vedela, kako tu stvari delujejo. In mislim, da moramo urejeno delati tudi znotraj tega parlamenta in da te razprave ne smejo služiti opredeljevanju drugih ljudi. Dobro, vsaka je sedaj podala svojo izjavo, tako da naj ostane pri tem. Um, gospod Dragiči. Ehm, no, sam sem želel povedati samo naslednje. Ehm, nedavno smo govorili o eh, mehanizmu spremljanja za Romunijo in eh, takrat sem slišal podobne izjave, kot jih je podala sedaj Kristina Winberg. Eh, moram vam povedati, da smo Romi edina manjšinska skupnost, ki obstaja v vseh državah članicah. To je prvo. Drugo, ena izmed temeljih pravic Evropske unije je svoboda gibanja. Zato, ko ljudje. Um, pravijo, zakaj prihajate na Švedsko, potem uh, jim lahko odgovorim, da prihajamo tja, zato ker nam je to omogočeno. In še nekaj, naj vam povem, da je najpametnejša oseba na svetu trenutno 12-letna romska deklica, ki ima višji inteligenčni kvocijent kot pa Einstein in Stephen Hawking. Okay, so let's go to the commission now to Leah. Eh, uh, dobro, sedaj pa dajem besedo spet uh, gospe Papa Mihodokolu. Uh, torej predstavnici komisije. Vašemu oddelku pri vašem delu želimo kar največ uspeha. Prosim, da skušate odgovoriti na nekatera specifična vprašanja, ki so zastavili poslanci. Well, Gospod predsedujoči, moram reči, da je moje delo zelo težko, ampak imam pa tudi zelo dinamično ekipo. 35 odstotkov je eh, romskega porekla in so čudoviti ljudje. Skušala bom podati moje odgovore po skupinah. Prvič v življenju sem dobila toliko vprašanj, ampak to me veseli, kajti za vas imam dobre novice. Eh, naj odgovorim na vprašanje v zvezi z Beljo knjigo in Švedsko in uh, mestom uh, Gant. No, uh, že včeraj smo v naš, že lani smo v naš program vključili tudi mesto Gent. Uh, skušali smo tam predstaviti uh, dobre prakse tudi v naših publikacijah, zato da uh, bi lahko države članice zvedele za te dobre prakse in da bi se lahko v okviru eh, platforme, strategije za Romov, mm, poučile o teh najboljših praksah. Ko govorimo o evropskem financiranju, ne govorimo o petih državah z največjimi romskimi skupnostmi, govorimo o vseh državah članicah. Ugotovili smo, da številne države članice ne razumejo, ne vedo, kako uh, lahko uporabijo evropske sklade za ukrepe, ki so povezane z romsko skupnostjo in drugi, druge ukrepe. Trenutno pripravljamo našo spletno stran o romski skupnosti in uh, na tej spletni strani pripravljamo posebno stran za vsako državo članico posebej, kjer bodo predstavljene strategije, poročila državah, um, statistični podatki, vsi skladi, ki so na voljo in vse, vsi organi, nacionalni organi, ki so v dotični državi članici za te zadeve mm, pristojni. Tako da bodo države članice dobro vedele, kako do teh skladov. Pravzaprav je župan Genta moj dober prijatelj in tudi njemu bomo lahko eh, kmalo predstavili ta naš projekt. Eh, še nekaj bi povdarila. Vedno znova namreč eh, dobivam ena in isto vprašanje. In tukaj ne želim nikogar soditi. Ljudje nas stalno sprašujejo, ali si Romi resnično želijo biti integrirani v družbo. Jaz to ne razumem kot rasistično vprašanje. Eh, k nam prihajajo eh, študentje iz univerz, ki prihajajo v našo organizacijo in nam zastavljajo isto vprašanje. To je pač eh, zelo zakoreninjeno v našem dojemanju Romov. Preprosto mm, vsa naša prizadevanja še niso pokazala plodov. Zato, ker ni rezultatov, nekateri to tolmačijo na ta način, kot da si Romi tega ne želijo. Ampak moram povedati, da eh, so številni Romi izgubili zaupanje v belo skupnost in zato imajo zelo dobre razloge. Mi jih nismo uspeli prepričati, nismo jim pokazali dobrih rezultatov, nič nismo naredili za njih, zato da bi oni mislili, da tukaj obstaja zaupanje eh, oziroma upanje. Ehm, mi smo torej tisti, ki si moramo prislužiti njihovo zaupanje Zaupanje ni samo po sebi umevno, eh, za, za njega je treba potruditi. Zato se strinjam z vami, treba je biti proaktiven, poskrbeti je treba za kampanje osveščanja. Soraja, verjetno boš zelo vesela, če ti povem, da smo ravno kar začeli z kampanjo osveščanja, ki se imenuje eh, Za Rome, z Romi. Ehm, s to kampanjo se skušamo boriti proti stereotipom na lokalni ravni. Usposabljamo tudi eh, lokalne organe za to. Potem uh, moram povedati, da se strinjam s tem, da številni ukrepi, ki smo jih sprejeli, niso imeli željenega učinka na lokalni ravni. Zato želi sedaj komisija pomagati organom na lokalni ravni, zato da bi premostili to vrzel med lokalno ravnjo in Brusljem. No, moj dober prijatelj Damjan je omenil, Uh, to vprašanje, zato bom povedala, katere romske skupnosti smo obiskali v zadnjih tednih in kje smo se srečali z lokalnimi organi. Uh, in takrat smo imeli tudi vladne predstavnike nacionalne kontaktne točke za Rome. Uh, Eh, bili smo v Klinu, bili smo v Mehandič, v Krajovu, v Simijanu, v Galarašu, v Budešti, Trumušanu, v Sultanu, v Porulu, Efelsi Libada. Bili smo v Galarašu, v blogu Fantoma in uh, v ponedeljek bomo obiskali Kluž. Tako da pravzaprav mm, prav mm, skušamo spodbuditi komunikacijo z lokalno ravnjo. Tudi tisti, ki na lokalnih ravneh upravljajo z evropskimi sredstvi, skušajo poskrbeti za, za proces tehnične pomoči, ponujajo usposabljanje lokalnim organom, Eh, usposabljanje oziroma izobraževanje o tem, kako um, zagotoviti dostop do evropskih skladov. Istočasno smo objavili razpis um, za 90 nevladnih organizacij, zato da bi lahko jim omogočili bolj učinkovito sodelovanje v celotnem procesu. Potem ukvarjali smo se tudi z vprašanjem, kako pripravljati poročila. Vi ste navajeni na poročila, ko so nacionalne kontaktne točke za Rome izpolnili vprašalnik. Eh, sedaj smo ta postopek spremenili, sedaj je okvir drugačen. Sedaj eh, ima komisija nekaj več pristojnosti, kot jih je imela v preteklosti. Prej eh, nismo mogli zahtevati, da države članice poročajo komisiji. Tega zakonodaja ni predvidevala. Komisija je samo morala poročati parlamentu in svetu. Eh, zato je bila prava nočna mora zbrati vse potrebne informacije in pripraviti ta poročila. Ampak po uvedbi mreže nacionalnih kontaktnih točk za Rome eh, smo eh, vzpostavili neposreden stik z nacionalnimi koordinatorji in Eh, lahko tudi preverimo izvajanje naših priporočil, ki so pravzaprav osnova za poročila. Takoj, ko začnemo z postopkom evalvacije neke države članice, javno objavimo, o čem bomo poročali, kakšen je vzorec poročila in vse povabimo k temu, naj sodelujejo v tem procesu. Eh, dobili smo poročila lokalnih oblasti, eh, nevladnih organizacij, civilne družbe, zdravnika, ki je eh, opravljal cepitve v romskih naselbinah. Ehm, torej, ehm, potem tudi lokalni strokovnjaki za gospodarstvo, lokalni, lokalni pravni strokovnjaki, vsi so predložili svoja poročila in um, Torej, imamo dve srečani na državo, torej 54 srečanj vse skupaj uh, v tej postopku priprav poročil in tam so zastopani tudi predstavniki iz eh, generalnih direktoratov, ki imajo za to potrebne uh, zmogljivosti, so prisotni za posamezna področja, za uh, eh, stanovansko politiko, za zdravje, za izobraževanje in tako naprej. In na koncu pripravimo poročilo. Torej postopek je zelo. Zelo obsežen, zelo podroben in ne zanašamo se slepo na informacije držav članic pri tem. Uh, Kar se tiče pravnih instrumentov, imamo na voljo od lanskega leta. Uh, imamo možnost začeti postopek proti državi članici zaradi sovražnega govora. Uh, dobili smo okvirni sklep o rasizmu in ksenofobiji. Uh, ta je končno postal izvedljiv po sprejemu, pet let po sprejemu Lizbonske pogodbe, tako da lahko v okviru tega sprožimo postopek kršitve. Uh, Eh, potem uh, imamo direktivo uh, o enakosti ras, tudi v okviru te direktive smo že začeli z postopki pred sodiščem, nikako še nismo pri tem obotavljali. Lahko vam povem, da nameravamo sprožiti ne, še nekaj primerov kršitev. Kar se tiče prosačanja eh, na cestah, vam lahko zagotovim, da ti ljudje ne bi zapustili svojih domov, če bi imeli kakršnokoli možnost eh, preživetja. Potem ne bi zapustili svojih domov, ne bi šli v neko drugo državo. Za njih je to pač edini vir preživetja. Eh, razumeti pa morate, da lahko komisija deluje samo znotraj svojih pristojnosti in znotraj pravnega okvira pogodb ne morem usiljevati nikomor, nobene zakonodaje ali kakršnakoli ukrepa, eh, eh, ki bi ga država lahko sprejela proti prosjačenju. Države lahko imajo zakonodajo, ki to kriminalizira, eh, no ampak kolikor vem, mm, so morda kakšne države razmišljali o tem, ampak na koncu niso uvedle takšne zakonodaje mi skušamo predvsem um, pomagati Romom pri integraciji v družbo. Um, in tudi, če se odločijo za um, preselitev v kakšno drugo državo zaradi dela, zaradi izobraževanja, zaradi česarkoli že pač, potem imajo pravico do tega in uh, so pravi, upravičeni do uh, Eh, enakopravne obravnave kot vsak drug državljan. Hvala lepa. And, uh... Hvala lepa za vašo strastno in uh, zelo zanimivo predstavitev. Za začetku razprave ste bili prisotni samo trije, na koncu pa se je toliko poslancev uh, oglasilo. Uh, tako da je to prav gotovo zelo pereča tema. In uh, v isti razpravi sta spregovorila tudi oba uh, poslanca, ki pripada ta romski skupnosti. To se je prvič zgodilo, odkar sem jaz tukaj. Komisiji se zahvaljujem, mislim, da smo v dobrih rokah. Uh, morali bomo pa vse skupaj revidirati, kaj ti zdi se. Uh, da še ni dovolj nadzora nad eh, vsemi ukrepi eh, držav članic. Eh, naš mm, odbor pa je tukaj vsekakor zelo, zelo angažiran. Razprava je bila zelo zanimiva in še naprej bomo spremljali vsa ta vprašanja. Hvala lepa vsem skupaj. Kolegice in kolege, gremo na 13. točko. Evropski centr za spremljanje droge in zasvojenosti z drogami, izmenjava mnen s kandidatom, ki je bil izbran za direktorja upravnega odbora MCDDA, torej Evropskega centra. Z veseljem pozdravljam v naši sredi izbranega kandidata Aleksisa Gostela, Od 9. do 11. septembra je upravni odbor ga izbral za kandidata na sklad, v skladu z 11. členom statuta Evropskega centra se izbrani kandidat takoj povabi na Evropski parlament, kjer naj poda izjavo in kjer mu lahko poslanci in poslanke zastavijo vprašanja. Torej, gospoda Gostela, prosim, da se predstavi. Koliko časa bi želeli govoriti? Hvala, predsednik. Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala najprej za vaše prijazno povabilo in za to, da ste mi dali priložnost, da kot novi direktor Evropskega centra predstavim svoj program. Hvala tudi za vaše zanimanje za delo tega centra in hvala za podporo pri zagotavljanju uh, ustreznega proračuna za to agencijo. V Lisboni danes pot, ta teden potekata dve veliki konferenci. Največje, največje je uh, prva evropska konferenca o zasvojenosti. Prva pa, druga pa je posvečena 20. obletnici Evropskega centra. Kakšni so izzivi agencije? Trije glavni so, ki jih je treba omeniti. Razvoj pojava drog, drugič razvoj institucionalnega konteksta in razvoj celotne organizacije. Kaj je značilno za razvoj na področju drog v zadnjih 20 letih. Vse skupaj je postalo vse bolj zapleteno. Droge so za organizirane kriminalce postale kot eh, vsako drugo blago. Droge, čeprav to ni včasih vidno, še vedno ogrožajo varnost. Svetovni splet je v zadnjih 20 letih eh, odigral pomembno vlogo in se vse bolj uporablja za svetovanje, proizvodnjo, za trgovino, za prodajo, za uh, jemanje, pa tudi za zdravljenje in preventivo. Če govorimo o varnosti, pa ne pomeni, da ne govorimo o pomembnih izzivih v zvezi z drogami v Evropi gre za nalezljive bolezni povezane z drogami, pa tudi predoz, predoziranje. Vsak dan 90 ljudi v Evropi umre zaradi prevele, prevelikega odmerka. Droge so posod prisotne zaradi interneta, vendar države članice ponujajo vse več oblik zdravljenja danes. V začetku 90-ih let je bilo 30 tisoč ljudi, v metadonskih programih, danes pa jih je več kot 750 tisoč takih, ki so vključeni v te metadonske programe. Torej države članice so s, ob podpori evropskih institucij naredile velik napredek. Tukaj gre tudi za različne strategije Evropske unije. Vendar v nekaterih državah, ne, za nekatere države, eh, državljane droge niso več tako zelo prisotne. Sedaj pa institucionalni kontekst. Prvič, o pravnem okviru za sklep sveta uh, sedaj poteka javna razprava. Ta je pomembna ne samo za MCDDA, temveč za celo Evropsko unijo. Gre za vzpostavitev sistema zgodnjega opozarjanja, ki bo enkraten na svetu. Evropska unija in MCDDA. MCDDA tukaj igrata vodilno vlogo in sta zgled na mednarodni ravni. Druga komponenta je tudi pomembna, namreč ocene tveganj. Potem gre za razvoj situacije v Evropski uniji na področju drog. Evropska unija mora uh, več zagotoviti svojim državljanom. Istočasno, tako na evropski kot na nacionalni ravni, vsi slišimo, da je treba več narediti, ne manj. Tretji izziv je sam izziv naš, za našo organizacijo. Danes obstaja nekatera tveganja za nadaljni obstoj agencije in njeno delo. Naj to ilustriram z nekaj dejstvi. Od 2013 eh, do 2018 bo 10, za 10 odstotkov se uh, zmanjšal obseg zaposlenih, zmanjšal se bo tudi proračun, istočasno pa uh, se na nas obračajo s zahtevki po več informacijah. Zato potrebujemo več sredstev in pristojnosti. Ta model je učinkovit, je uspešen. Veliko zunanih evalvacij smo preživeli pozitivno, ampak ta model je sedaj treba spremeniti. Zato sem predlagal upravnemu odboru pred enim tednom, da do decembra naslednjega leta pripravi dolgoročno strategijo v okviru do leta 2025. Tri komponente so tukaj. Uporabniki, storitve in viri. Kar zadeva uporabnike. V pravnem odboru sem predlagal, da se ponovno osredotočimo na tri skupine uporabnikov. Institucije EU, nacionalni odločevalci in strokovnjaki na področju drog. To sem predlagal, da naredimo tako, da se počasi iz informacijskega centra preoblikujemo v ponudnika storitev. To ne bo spremenilo eh, področja dela in mandata agencije. Vendar to pomeni, da bi naše storitve morale biti bolj proaktivne, kar zadeva uporabnike več strateških analiz bi želeli zagotoviti zlasti eh, odločeval, za odločevalce in evropske institucije. Pomembno pa je seveda uravnotežiti ponudbo in povpraševanje. Vse to mora biti zasnovano na dokazih. In pri tem moramo upoštevati zunanjo dimenzijo delovanja Evropske unije. Tretja prvina te strategije in verov je področje, na katerem Evropski parlament, zlasti vaš odbor, je zagotavljala odločno podporo MCDDA-ju, tudi bistveno povečanje proračuna za naslednje leto. Gospod Götz, direktor, je rekel, do sedaj je rekel, da financ ne bo omenjal več na tem odboru vašem, ampak bojim se, da se bo ta tema vedno znova po javljala v naših razpravah skupnih. Viri, optimizacija je tukaj pomembna. Tukaj bom nadaljeval z napori, ki jih je začel gospod Götz. Povečal bom tudi sinergije z drugimi evropskimi agencijami, zlasti Europolom in z mednarodnimi partnerji. In še naprej bom posebno pozornost posvečal sodelovanju z mrežo Retox v državah članica. Pozval bom vse poslanke in poslance, da nas še naprej podpirajo, tako da tisti veri, ki so na voljo na nacionalnih ravneh, ostanejo ohranjeni. Nekatere države članice se soočajo z velikimi težavami, zlasti v tem obdobju, ko se krčijo državni proračuni, se spreminjajo prioritete, ampak sistem, ki ga imamo, ne bo deloval, če države članice ne bodo ohranjale svojih nacionalnih sistemov. In na koncu, zakaj gre v tem predlogu Evropskemu parlamentu? Tri glavne dejavnosti so tukaj vključene poleg že obstoječega sodelovanja z odborom Libe in drugimi odbori EP. Najprej predlagam, da februarja da bi pripravili dolgoročno strategijo, začnemo s posvetovanji z deležniki. Z vami se bomo posvetovali o temah, o odprtih vprašanjih in tudi o formatu, kakšne so storitve, ki jih še naprej želite dobivati. V zadnjih dveh letih je agencija naredila več za pomoč parlamentu kot v prejšnjih desetih letih, zlasti ko gre za sodelovanje z vašim odborom in hvala še enkrat, da ste nas povabili k tem posvetovanjem. Še nekaj novega bo vključeno v to strategijo. Leta 2017 bomo začeli opravljati prospektivne analize, kajti treba je videti, kaj se bo dogajalo v prihodnosti ne bomo napovedovali stvari, ampak razmišljali bomo o tem, kako se bo fenomen drog v prihodnosti razvijal. Še naprej bomo odgovorni in dobro upravljali agencijo, ostali bomo objektivni in neutralni, ko gre za naše delo. Strateška, vizi, strateška vizija, ki bo eh, osnova za vse to, pa je, začel krepiti vlogo MCDDA za zagotavljanje vseh podatkov, ki jih potrebujete in za nadaljno zagotavljanje varnosti v Evropi. Predsednik, poslanke, poslanci, pripričan sem, da MCDDA e lahko zagotovi še več vrednosti, če bomo bolje razumeli in se bolje lotevali potreb eh, glavnih deležnikov. Raz, odnosi med MCDDA in Evropskim parlamentom zlasti ta privilegiran odnos s odborom Libe je zelo dober primer takšne dodane vrednosti. Name lahko računate, da bomo naredili vse, da bomo ukrepili to sodelovanje in da bo zagotovil, da storitve, ki vam jih zagotavljamo, bodo za vas pomembne. Hvala za vašo pozornost. Hvala za to predstavitev ki jo cenimo v imenu ELS-a, bo takoj spregovoril Mihal Boni, ki je tudi poročevalec za področje drog. Gospod Boni, izvolite. Hvala. Vesel sem, da imamo priložnost postaviti vprašanja gospodu Gozdelu. MCDDA je pomembna agencija Evropske unije zlasti ko gre za spremljanje in poročanje problemov z drogami, ko gre za ponudbo, povpraševanje in ko gre za znan, znanje profesionalno, ki nam je veliko krat koristilo tudi v Evropskem parlamentu. Sam sem tesno sodeloval z dosedanjem direktorjem gospodom Wolfgangom Götzom kot eh, avtor predloga za uredbo o novih psihoaktivnih substancah. To sodelovanje je bilo zelo dobro in upam, da bomo z novim direktorjem nadaljevali takšno učinkovito sodelovanje. Hvala za predstavitev in hvala za informacije, ki nam jih boste posredovali v okviru dolgoročne strategije do leta 2025. Mislim, da potrebujemo to na evropski ravni, pa tudi za državne, države članice je pomembno, da vedo, da bo obstala ta nova strategija in da bo sodelovanje med agencijo in državami članicami vse večje. In bo prineslo veliko pozitivnih rezultatov na tem žalostnem področju drog in zasvojenosti. Torej, še enkrat hvala za vse informacije in predstavitev. Imam dve vprašanje. Kot poročevalec poročila o uredbi o psihoaktivnih substancah, vem, tako kot vsi ostali, da je to pomembna tema. Bi nam lahko kaj povedali, kakšni so najnovejši trendi na tem področju? Letos poleti smo pri nas na Polskem doživeli nekaj vrste vrhunec zlorabe nekaj odvisnikov je umrlo, mnogi so morali se zdraviti v bolnišnici, ko gre za te nove psihotropne droge. Drugo vprašanje. Agencije Združenih narodov in njihove priprave. Kaj menite o potrebnih prilagoditvah globalne politike o, na področju drog? Kaj naj bi bil rezultat te pomembne konference. Kako bomo lahko oblikovali stališče na podlagi teh rezultatov v naših razpravah? Kako bi nas vi usmerili? Hvala. Drugi sebo v imenu socialista in demokrata. Hvala, predsednik. Tema drog nas spremlja na različne načine. To je zelo resna tematika. Lahko bi rekli, da če smo uh, ciniki, da pomankanja na področju drog ni. Imamo ogromno drog, imamo cigarete, imamo alkohol, imamo zelo sporno razmejitev med mehkimi in eh, trdimi drogami. V zadnjih letih imamo še sintetične droge, ki imajo še bolj resne posledice kot stare poznane droge. Imamo tudi primer zlorabe zdravil in nadaljevala bi tam, kjer je končal gospod Boni. Na katerem od teh področji se vam zdi, da bo potrebno v naslednjih letih eh, se zlasti osredotočiti? Ne govorim samo o tem, kar žal ima tudi določeno vlogo, namreč vprašanje, kje so povezani kriminalci in njihove dejavnosti s tem, očitno s tem, da veliko denarja zaslužiti, ampak gre tudi za vprašanje, kateri so vzroki za zlorabo drog. Poleg medicinskih in psiholoških razlogov ljudje, ki začnejo uživati droge, zelo težko se opustijo to razvado. Zato je bolj treba delovati preventivno. Kako se rešiti droge, kako prenehati jo uporabljati. Zato je potrebno ne samo fizična volja in odločenost, temveč tudi upoštevati dejstvo, da odvisnik je ne obravnavamo kot bolnike, kar bi moralo biti eh, primer, temveč kot neke slabiče in podobno. Zato jim življenje dosti krat otežimo. Gre torej za celo vrsto izzivov in vprašanj. Naj povzamem v naslednjem letu, dve, kje boste, na katerem področju se boste osredotočili in kje mislite, da lahko na tem področju bistveno sodelujete, pomembno sodelujete z drugimi organizacijami. Hvala še dva. Tomas Čirovski. Děkuji, pane řediteli, za to, že jste přijal mezi svá slova tím, že chcete na vás. Hvala lepa za to, da ste danes tukaj. Uh, in da ste dokazali, da želite na, hoditi naprej po poti vašega predhodnika. Gospod Getz je bil v naših očeh zelo pomembna osebnost, pravi simbol boja proti drogam in nevarnostim, ki izhajajo iz njihovega uživanja. In zato boste tudi vi igrali vlogo takšnega simbola v prihodnjih letih. Veliko sem prebral o vas. In veliko smo danes od vas slišali, zato sem se nekoliko pripravil tudi na današnji sestanek. Res nam je v čast, da ste med nami. E, poudariti pa želim, da je pred vami zelo zahtevno delo. Zato imam kar nekaj vprašanj. Mihal Boni govori o novih um, poteh in tendencah na področju droge. V zadnjih letih me namreč presenetilo, koliko krat so me kontaktirali ljudje na ulici, zato da bi mi ponujali nove vrste drog, kaže torej, da so to tendence, ki se še razraščajo, ne pa pojemajo. Tudi cela vrsta študij dokazuje, da je to problematika, ki še narašča. Od leta 2003 dalje, naprimer, se je izkazalo, da so po eni strani sicer res nekatere droge manj v uporabi, ampak po drugi strani pa vidimo, da se povečuje raba umetnih, umetno spojenih drog in novih oblik drog. Zato bi bilo dobro razmisliti, kaj to pomeni za naslednje leta, do leta 2030. Potrebno bi bilo oblikovati jasno strategijo, zato da bodo države članice znale primerno reagirati na to. Že v zadnjih petih letih se je to področje zelo spremenilo. Če bi pred petimi leti, naprimer, govorili o. Um, um, prodaj določenih snovi iz Češke na, v Nemčijo in o prevozu teh snovi bi, bile, bi bila situacija različna, kot je danes. Zaradi teh sprememb moramo mi še naprej iskati možne načine odzivanja na te nove pojave in na nove substance. Gre za substance, ki niti niso še prepovedane, zato ker še niso opredeljene kot droge. Pa še eno vprašanje bi želel izpostaviti. Omenili ste, da se je bolj malo spremenil način trgovanja z drogami. Uh, s to razliko, da se ne prodajo zgolj na ulici, ampak tudi po internetu. Preko Facebooka in drugih omrežij lahko tudi otroci pridejo do informacij o tem, kje lahko kupijo kupijo marihuano. Zelo majhni otroci že, otroci že lahko pridijo do teh informacij in to se dejansko dogaja po Evropi. Ne gre pa samo za marihuano, ampak tudi za druge droge, ki so z njo povezane. za marihuano vemo sicer, da je to droga, ki je lahko tudi koristna v določenih primerjih in za določene dele družbe. Ampak um, predvsem je pomembno to, kakšne namene imate na področju zajezevanja internetne prodaje drog. In ne nazadnje. Ali imate mogoče načrt za posodobitev vaše agencije, za izboljšanje vašega delovanja ter sodelovanja z drugimi javnimi organi. Gotovo ste lahko zelo dejavni v Lizboni pri razširjanju informacij, tudi mediji so lahko zato um, ehm, bolje informirani. In klot, oprosti, da sem nekoliko daljši, imel sem namreč zelo malo časa za odziv prej, ampak ta, ta tema drog je res pomembna za me. Čisto v redu je, če drugi člani ne govorijo tako dolgo, je povsem spremljivo, da ti nekaj več poveš, kaj ti vem, da si zelo zainteresiran za to temo. Hvala. Carlos Coelho je naslednji in še nekdo je prosil za besedo, potem pa bi prosim zaključili eh, seznam govorniku. Karlo. Hvala, predsednik. Ne bom zastavljal vprašanj. Želel bi pozdraviti našega gosta in mu zaživeti, zaželeti veliko uspeha pri delu. Prav je, da nadaljujete tam, kjer je končal gospod Götz. In moram reči, da sem zelo zadovoljen s tistim, kar ste nam povedali v tej izjavi. In tudi življenje pis in izkušnje, ki sem jih prebral, eh, so name naredile veliko tis. Očitno ste človek, ki ve, zakaj greš. Prav je, da ste omenili, kakšne so nevarnosti, ko gre za eh, ta fenomen in za zdravstveni problem, ki ga imamo zaradi tega v Evropi. Govorili ste o razširjenju drog, zlasti po internetu. Nove droge se zlasti razširjajo med mladimi. In niste poskušali skriti problema, ki je proračun agencije. Eh, Libe odpor, kot veste, je vedno odločno podpiral vašo agencijo in pripričan sem, da bomo to naredili tudi v prihodnosti. Očitno je, da imate premalo ljudi, preveč nalog in premalo finančnih sredstev. Razumem, kakšna je celovita politika Evropske unije in komisije, ko gre za agencije, ampak časi govorimo o manjših agencijah. Če uporabljamo naslepo neka pravila, kot recimo odstotek tega in onega, potem lahko za delovanje zelo dobrih agencij naredimo marsikaj slabega in vaša je ena od zelo dobrih. Torej, kot poslanec iz Portugalske, vam še enkrat zaželim veliko uspeha pri vašem delu. Hvala. Ana Gomes iz Zagreba. My, also from Portugal, my question. Tudi jaz prihajam iz Portugalske. Imam vprašanje. Ne govorimo o sredstvih, ki jih imate na voljo, temveč o sredstvih držav članic. Ali jih je dovolj, ki jih je namenjenih boju proti zlorabi drog in uvažanju tradicionalnih drog? pa tudi novih sintetičnih drog. V državi, kakršna je Portugalska, glede na naš geografski položaj, se vam zdi, da smo uspešni s tistim, kar počnemo, imamo na voljo dovolj sredstev ali ne, ali se vam zdi, da nazadujemo. ko države članice govorijo o krepitvi zunanih meja in se zapirajo pred ljudmi, ki potrebujejo zaščito, ali počenjajo to, kar bi bilo treba narediti, namreč zaščititi naše zunanje eh, meje tudi pred uvozom vseh vrst drog. Hvala, Ana. Nekaj zanimivih vprašanj in komentarjev je bilo. Bi želeli se odzvati? 5-6 minut, prosim. Hvala, predsednik. Vprašanje bom, na vprašanje bom odgovarjal posamično. Najprej hvala vsem za vprašanje in pripombe. Gospod Boni, dve stvari. Lani smo dobili 101 novo substanco, torej dve na teden in ta trend se nadaljuje. In prejšnji teden je MCDDA dobila uradno prošnjo, da naj začne za oceno tvegan v zvezi s temi novimi substancami. V 12 tednih bomo to naredili. Potem ste spraševali o Ungasu. No, naš, naš mandat ni ustvarjati politike, temveč pomagati odločevalcem in tistim, ki oblikujejo politike. Če vi in vaše kolege in kolegice želite, če se vam zdi, da je pomembno, da Evropska unija govori z enim glasom in vem, da je komisija tukaj zelo aktivna skupaj z predsedstvi pri uveljavljanju te teme na mednarodnih forumih, bi si želel tole. Povsod po svetu bi morale biti te politike bolj zasnovane na dokazih. Mi lahko te dokaze zagotovimo pri različnih eh, programih, kada v centralni Aziji in kopola v Južni Ameriki. To so takšni projekti. Še nekaj je pomembno. Če želimo kot Evropska unija govoriti z enim glasom, moramo bolj svoj pristop na nek način uravnotežiti. To je pomembno za mnoge regije sveta, za mnoge države. Moramo vedeti torej, da je to treba bolj zastopati. Gospa Čipl je govorila o prihodnosti. Ne vem, kakšna bo prihodnost. Zato sem predlagal prospektivno analizo, torej v prihodnost usmerjeno analizo do leta 2025. Ampak želel bi se še zlasti osredotočiti na razširjanje informacij o dobrih praksah. Portal je dober, ampak sam portal mislim, da ni dovolj. Začeli smo že na Zahodnem Balkanu usposabljati ljudi, kako uporabljati dobre prakse in informacijski portal. In ko gre za to usposabljanje, naj gospej Cipel povem, Sipel povem. Sprašovala me je, s kom naj bi sodelovali. No, mi sodelujemo z različnimi generalnimi direktorati, agencijami in tako naprej. Pred nedavnim pa smo se povezali s svetom Evrope. Ko gre za Eh, odpravljanje pravnih ovir pri uh, substitucijskih programih. V nekaterih državah namreč še vedno obstajajo ovire, ki preprečujejo razvoj teh eh, programov zdravljena. Gospod Stehovski, govorili ste o novih trendih. Strinjam se z vami, da je slika zelo zapletena. Težava je tudi v tem, da Če hočemo ugotoviti, kakšna je situacija v zvezi z novimi psihotropnimi substancami, o tem smo govorili včeraj na konferenci, je treba vedeti, da standardni kazalniki le teh ne zajamejo. To je tudi ena od tem na tej konferenci ob 20. obletnici našega centra. Zato bomo delali na nekaterih konkretnih temah. Novembra bomo imeli sestanek z 45 nacionalnimi centri za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Govorili bomo zlasti o ženskah in drogah. Nov trend, ki je v nekaterih državah problematičen. Gre za starejše moške, ki, ki so zelo problematični, ko gre za zlorabo drog. Potem reorganizacija agencije, no kar zadeva reorganizacijo, pravzaprav smo to skoraj da že opravili. Novih preventivnih kampanj ne bomo a, začeli razvijati, ampak skupaj s kolegi v Europolu, kjer je nova enota za internet je poudarila naslednje. Enkrat, dvakrat imamo vajo posnetek stanja, torej internet snapshot. In poskušali smo ugotoviti, ali so tiste vrzeli, ki so bile ugotovljene, že odpravljene. No, mi to ne moremo delati. To lahko dela Europol, zlasti, ko gre za terorizem. Moram se zahvaliti gospodu Kvelju za njegovo podporo, tako kot za, se zahvaljujem pod, za podporo drugim članom odbora. Gospod Gomez pa bi rekel takole. Mi ne ocenjujemo politik držav članic, ampak Portugalska ima zelo veliko prednost, ker sama sebe ocenjuje in to je ena redkih držav, ki redno opravlja ocenjevanje nacionalne strategije in vaši rezultati so kar pozitivni. In pri tem je seveda pomembna vloga tega odbora bila vedno. Dosežki v zadnjih 20 letih, ko gre za sodelovanje na pravo, področju pravosodja, je tudi pomembno, pa tudi na drugih področjih, obstaja nek eh, središče, v katerem so zelo aktivne države članice in tudi z njimi mi sodelujemo. Hvala, gospod predsednik. Um, Hvala lepa. Verjetno se poslanci strinjajo z eh, mano, če rečem, da je bila ta predstavitev zelo dobra. V skladu z odločitvijo 15. julija moramo poslati pismo in izraziti svoje mnenje o predlaganem kandidatu. Hvala lepa vsem kolegom, ki so zastavili vprašanja eh, gospodu Gustilu in hvala, da ste bili z nami. Kolegi, eh, lahko tukaj začnemo obravnavati 14. točko, aktu za enotni digitalni trg nasproti, gre za predstavitev komisije in izmenjavo mnen. To je izredno pomembna tema. Ehm, zato smo dobili eh, to dvorano, gre za pomembno temo. Gospoda Bonija smo imenovali za poročevalca v tem mnenju in eh, kmalo se jim bo pridružil tukaj za govorniškim podijem. Um, prosim, da poda svoje mnenje o tem dosjeju. Ta dosje je izredno pomemben. Verjetno razumete, da je digitalni enotni trg zelo pomembna tema, ki bo imela velike posledice tudi za teme, s katerimi se ukvarja naš odbor varstvo podatkov, varstvo potrošnikov in tako naprej. Na voljo imamo 20 minut, preden moramo začeti z glasovanjem, kar sicer ni super. Prosim vas, da ste pač pri eh, svojih govorih disciplinirani, da ste kratki eh, in prosim gospoda Bonija, da se mi pridruži tukaj za razpravo. Gospod Boni bo pred, eh, najprej predstavil svoje stališče o dosegu, potem bomo slišali poročevalce v senci, potem še predstavnika komisije. Prosim. Um, which, uh, very... uh, prosim, da ste kratki, vem, da je ta, eh, da je ta dosje prednostnega pomena, ampak vseeno skušate biti eh, kratki in nedrnati. Hvala lepa. Kot odbor smo odgovorni za naslednja poglavja temene svoboščine in varstvo podatkov, kibernetska varnost, kazensko pravo, eh, kazenski pregon, terorizem in otroška pornografija pri mojem eh, mnenju se bom osredotočil na ta poglavja. Zelo pomembno je, da parlament oziroma naš odbor pošlje jasno sporočilo. Eh, rešitve, ki smo jih eh, razvili na področju digitalnega notnega trga, morajo biti v skladu za zakonodajo o varstvu podatkov. Istočasno pa moramo razumeti, da je potrebno ravnotežje med varstvom podatkov kot temeljno svoboščino in na drugi strani eh, moramo ponuditi priložnosti za naša, za naša podjetja, moramo jim dati prostor za razvoj in jih ne preveč omejevati z našimi pravili o varstvu podatkov. Če si ogledamo strategijo, eh, gre tukaj za naslednja ključna področja. Najprej, kako poskrbeti za varnost na internetu? Eh, no, sedaj tukaj postavljam določena vprašanja, v mnenju pa bomo vključili tudi nekaj odgovorov. Kako doseči ravnovesje med varnostjo in bojem proti kibernetskim kriminalom, proti nezakoniti vsebini na internetu in kako zagotoviti svobodo izražanja in izmenjave informacij. Drugo področje se ukvarja z mm, gospodarstvom, ki temelji na podatku. Tukaj se spet postavlja isto vprašanje o tem ravnotežju smo tik pred začetkom eh, interneta stvari, eh, potem eh, ukvarjamo se z e-zdravjem, z e-administracijo. Zato moramo najprej rešiti vprašanje lastništva podatkov, kako obravnavati podatke, predvsem zasebne podatke, ne v nasprotju z gospodarstvom, ki temeli na podatkih, ampak ob, res, ob spoštovanju uh, varstva podatkov. Odbora Libe in ITRE sta že razpravljala o ISA 2. Zelo pomembno je bilo tukaj uveljaviti stališče odbora Libe na tem področju. No, ko bomo govorili o izzivih za podjetja in gospodarstvo, moramo razumeti, da nas v prihajajočih letih na, um, čaka veliko novih rešitev na področju uh, zasebnosti po dizajnu in zasebnosti po defaultu. Uh, tretje področje je povezano z interoperabilnostjo. Tukaj potrebujemo jasno izjavo, jasno stališče, uh, ko bomo se ukvarjali z projekti interoperabilnosti interoperabilnosti. Potem peto področje ima upraviti no z eh, e-administracijo, e-vlado, e-demokracijo. Na eni strani moramo tukaj spet se posvetiti varstvu zasebnih podatkov, po drugi strani pa moramo dati ljudem nove možnosti participacije, eh, postopke odločanja moramo napraviti bolj transparentne. In pa še zadnja točka, ki je povezana z našim uh, sodelovanjem z tretjimi državami. Analiziral sem vse te vidike. Mislim, da bomo k malu slišali tudi ja, predstavitve projektov. Verjetno bom takrat organiziral sestanek poročevalcev v senci. Eh, sem popolnoma odprt za sodelovanje, kajti samo z mm, skupnimi močmi lahko pripravimo dobro mnenje o eh, strategiji za digitalni trg. Um, verjetno, poveste, verjetno veste, kakšna je časovnica. Osnutek mnenja naj bi predstavili 19. oktobra. Rok za ložitev predlogov sprememb je določen za 26. oktober. Glasovanje pa bo potekalo 1. decembra. verjetno veste, da sta tudi Kaja Kalas in eh, član odbora Inko predstavila svoji mneni eh, o strategiji za digitalni trg in verjetno bosta tudi ti dve mneni pomembni za naše razprave. Hvala lepa, gospod Boni. Torej, Eh, tukaj gre za prvi osnutek, no jaz ga imam pred seboj, vi pa ne. Zanima me, če bi poročevalci v senci želeli besedo. Mariju? Oh, Oprosti, Mario, najprej dobi besedo Silvi Von. Apologies. No. Silvi <laughs> Von, please go first. Thank you, uh, thank you Claude. Uh, I have uh, to apologize uh, our shadow Hvala lepa. Moram se opravičiti v imenu našega poročevalca v senci gospoda Pavela. Danes ne more biti prišalten na odboru, prosil me je naj predstavil njegovo mnenje. V imenu uh, gospoda Pavla bi želela potrditi, da se naša skupina velja, uh, veseli sodelovanja z gospodom Bonijem pri tem pomembnem mnenju pozdravljamo prizadevanja Evropske komisije, ki si prizadeva za vzpostavitev uspešnega digitalnega eh, eh, trga, ki lahko Evropsko unijo Eh, napravi za bolj inovativno, bolj konkurenčno družbo. Tukaj imamo inovacije na področju IKT-ja, eh, te inovacije so spremenile naš način življenja in zagotoviti moramo, da bodo tudi državljani imeli koriste od, koristi od vseh teh eh, sprememb. Treba je zaščititi zasebnost državljanov, podatke državljanov, to je tukaj bistvenega pomena. V sporočilu o strategiji digitalnega enotnega trga. Komisija ugotavlja, eh, da je tukaj veliko odvisno od novih tehnologij, interneta stvari, eh, računalništva v oblaku in tako naprej. To bi bistvenega pomena za naše gospodarstvo v naslednjih letih. Eh, podpiramo prosti pretok podatkov, ki ga predlaga komisija, istočasno pa poudarjamo pomen varnosti, zasebnosti in podatkov. To je potrebno za zaščito informacij. Um, podjetja, ki ponujajo takšne nove digitalne storice, bi morale že takoj ob eh, začetku razvoja storitev poskrbeti za Mm, zadostno stopnjo varnosti, eh, treba je poskrbeti za zaščito zasebnosti mm, uporabnikov, kar se tiče zaščite podatkov, menimo, da bi morali biti zelo pozorni na načelo enakosti in boja proti diskriminaciji. Vsaka diskriminacija Eh, zaradi analize masovnih podatkov mora biti preprečena. Eh, treba se boriti proti nezakonitim vsebinam na spletu, treba zagotoviti tesno sodelovanje med vladami in pa spletnimi posredniki. Gospod Pavel se strinja s tem, da eh, um, um, upravljalci internetnih platform lahko pri tem odigrajo pomembno vlogo, ampak te entitete včasih niso najbolj primerne za to, da sodijo o tem, katere vsebine nam stanejo na spletu in katere ne. Zato, da bi se bolje spoprijeli z problemom nezakonitih vsebin na internetu, bi morali pripraviti jasne smernice o tem, um, kakšne vsebine so nezakonite in uh, kakšne ukrepe moramo zahtevati od posrednikov in upravljavcev platform. Veselimo se ocene komisije o vlogi platform. Uh, v zvezi, eh, vključno z internetnimi posredniki. In še zadnja točka. Digitalne storitve pomenijo, da morajo uporabniki zaupati v varnost teh storitev. Vedno več je tudi kibernetskega kriminala um, in to spodkopava zaupanje uporabnikov. Upošt te vaje, vse to moramo poskrbeti za dobro ravnotežje med varnostnimi ukrepi in varstvu temeljnih svoboči in pravic, istočasno moramo zagotoviti spoštovanje zasebnosti in varstva podatkov. Hvala lepa. Ehm, morda bi lahko slišali Mariju, mislim, da ni drugih poročevalcev v senci. Hvala lepa. Ravno kar prihajam eh, iz, eh, iz eh, sestanka poročevalcev v senci o varstvu podatkov. V stopovno smo razpravljali o tem. Mislim, da bi bilo dobro, če bi organizirali skupni sestanek poročevalcev v senci o vasu podatkov in pa digitalnem enotnem trgu. Nekoliko me skrbi, ko slišim, da uh, bo ta dosje končan še preden bomo mi končali naše delo na področju zakonodaje. Tukaj gre za lasništvo podatkov, za zakoniti namen zbiranja podatkov in tako naprej. Tukaj gre za zelo zapletene teme. To je veliko bolj zapleteno, kot si lahko predstavljajo tisti, ki se ukvarjajo samo z vprašanji tehnologije. Mislim, da bi morali čimprej organizirati takšen skupen sestanek. Hvala. Sedaj pa pol, predstavnik komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej vam čestitam, da ste se lotili te teme. Gospodu Boniju in poročevalcem v senci smo seveda na voljo za kakršnokoli pomoč, ki bi jo potrebovali od komisije. To, kar je povedal eh, poročevalec, je dober pregled tem, s katerimi se bo treba ukvarjati. Vprašanje digitalnega gospodarstva na eni strani in na drugi strani varstva temeljnih svoboščin in zasebnosti. Eh, torej, mi smo o tem razpravljali v številnih naših dokumentih, enako velja za ZDA. Tudi tam so pripravili dokument o digitalnem gospodarstvu in vašo podatkov. Eh, tam so identificirali potencijalno diskriminacijo ob obdelavi masovnih podatkov. V Evropi pa je eh, eden izmed najpomembnejših virov eh, poročilo francoskega konseja delta o temeljnih soboščinah in digitalnem trgu. Zelo se veselimo sodelovanja z poročevalcem jasno je, da ne sme biti protislovja med varstvom temeljih soboščin, varstvom podatkov in pa rastjo, ki, ki jo želimo spodbuditi na enotnem digitalnem trgu. Nasprotno, ustvarjati je treba sinergije in. Eh, to lahko združimo v besedi zaupanje. Ljudje morajo zaupati v varnost našega trga, v varnost računalništva v oblakih, v varnost naših tehnologij in uh, zaupati nam morajo v to, da bomo zaščitili njihove zasebne podatke. Ta, to zaupanje je predpogoj za razvoj uh, digitalnega trga, enako kot to velja za borze recimo. Um, torej, to je bilo vodilo komisije od vsega začetka. Uh, uredba, ki jo predlagamo, mora biti tako zagon za rast, enako velja za uredbo o varstvi podatkov, pa tudi v eh, ured, tej uredbi najdemo omembo prostega pretoka osebnih podatkov, torej tukaj gre za jasno povezavo med pobudami za prosti pretok podatkov v digitalnem gospodarstvu. No, neosebni podatki so zelo pomembne informacije, torej gre za podatke, ki niso zasebne narave, takšni podatki morajo, takšnim podatkom mora biti omogočen prosti pretok, enako velja za prenosljivost podatkov. Uh, tukaj staja še eno vprašanje odprto. Uh, Eh, ko gre za osebne podatke in pa odprto vprašanje za podjetja, ki recimo uporabljajo podatke v oblaku, kako lahko oni spremenijo svojega ponudnika storitev, kako lahko torej okrepimo konkurenčnost eh, na digitalnem trgu med ponudniki storitev računalništva v oblakih. Eh, tukaj je spet eh, en dokaz za to, kako povezane sta med seboj strategija za digitalni enotni trg in pa eh, uredba o varstvu zasebnih podatkov. Toliko z naše strani zaenkrat. Hvala, Paul. Gospod Boni, bi še vi želeli podati kakšne zaključne pripombe? Izvolite. Ja, na kratko. Hvala za vse predloge, pomembno je razumeti, da tukaj, potreb, da tukaj moramo del, upoštevati uh, dve obliki delovanja, torej po eni strani varstvo podatkov in uredbe, ki se tukaj pripravlja, in pa po drugi strani moramo upoštevati pripravo strategije za enotni digitalni trg z vsemi vidiki, ki so pomembni za trajnostni razvoj evropskega gospodarstva. Mislim, da nam bo uspelo najti tukaj dobre rešitve. in verjetno bomo k malu organizirali sestanek z poročevalci v senci, kjer bomo delovali učinkovito in kakovostno. Hvala lepa, gospod Boni. Ura je 5 do 5, ob 5 bomo glasovali, tako da bomo za nekaj minut prekinili sejo. Spustili bomo kolege v dvorano, uh, tako da prekinjam sejo samo za nekaj minutk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 če jih nimate s seboj, protest, potem mi prosim to nakažite. Prosim, da se usedete na svoja mesta. Gre za šest enostavnih glasovanj, ampak glasovali bomo elektronsko. And I can't really resist this, but a very warm and quiet welcome to Kasper Albrecht. Zelo eh, toplo pozdravljam tudi uh, eh, Kasperja Albrehta, mislim, da je star samo nekaj tednov. To je najmlajša oseba, ki se nam je kadarkoli pridružila na glasovanju. Ja, ne vem, če je to dobro. Ne vem, Jan, če sploh vsi vedo, o čem govorim. Dojenček, dojenček je prisoten na našem glasovanju. I don't know what the rules are, but I'm willing to bend them. <laughs> ne vem, kakšna so pravila, ampak eh, dobro bom pogledal skozi prste. Zelo je dobro došel. Torej, m, mm, najprej glasujemo o izvedbenem sklepu sveta, poročevalcem eh, Michael Boni. Sorry, the vote had been opened, so... Oprostite, glasujemo. Predlogo sprememb ni bilo. Ni bilo. Konec glasovanja sprejeto. Okay, I said it was going to be a simple vote. Um, Mr. Diaz-Mera, is everything... Gospod Diaz-Mera, je vse v redu? Señor presidente, que tengo problemas con la tarjeta. Gospod predsednik, uh, težave imam s kartico, ne vem, mogoče sem kreditno kartico ustavil v napravo, ne vem. Uh, Mr. Diasimer, did you put your credit card in the slot? <laughs> Is that what you're telling Kaj pravite, da ste kreditno kartico ustavili? No, Šalil sem se, gospod predsedujoči. Ampak ne deluje moja kartica. Tako da prosim, da mi dopustite, da glasujem z dvigom roke. Ja, ja, seveda, seveda, zato vedno sprašujem, ali imate glasovalne kartice s seboj ali ne. Dobro, bom poskusil tukaj glasovati, če ne pa bom zigoval roko. Hvala za razumevanje. Torej, samo nakažite, kako glasujete. Ali ima še kdo probleme za svojo glasovalno kartico? Ne, dobro. Drugo glasovanje, izvedbeni sklep sveta. Poročevalka je Teresa Jimenez Peseril Barjo. Lahko glasujete? closed. Konec glasovanja. Zelo sprejeto. Čestitke proševalki. And again uh, for the same rapporteur. Spet gre za isto poročevalko, izvedbeni sklep sveta, lahko glasujete. Konec glasovanja. Spet sprejeto. Čestitamo poročevalki. Sedaj pa spet poročevalec Michael Boni. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Še um, ustno vprašanje lahko glasujete, konec glasovanja. Tudi sprejeto. Še eno vprašanje za vsi odgovor. Sam sem poročevalec, lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. Hvala za vašo prisotnost, glasovanje je končano. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Colleagues, we're going to move um, straight to point 21. If you're not uh, going to take Kolegi, nadaljevali bomo za 21. točko. Če ne boste sodelovali v razpravi, prosim, uh, zapustite dvorano. Automatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na švedskem. 21. točka. Uh, potem uh, skupaj bomo obravnavali tudi 22. in 23. točka. Automatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Belgiji in na polskem. Gre za obravnavo osnutka poročila in za določitev roka za ložitev predlogov sprememb. Predsedstvo je predlagalo mm, svoje predloge v odboru Libe 15. septembra. Poročevalka je Monika Benova, ki bo na hitro predstavila osnutek poročila. Monika, dajem ti besedo. Najprej bi vas zaprosil samo za nekoliko več tišine. Kolegi, spet smo se lotili dnevnega eh, reda, tako da če stojite v dvorani in se pogovarjate, vas prosim, da se usedete na svoja mesta. Moliko izvolim. Hvala, Klot. Gre za tri predloge ki bomo obravnavali skupaj, kajti pri vseh gre za avtomatizirano izmenjavo datiloskopskih podatkov za tri države, Švedsko, Belgijo in pa Polsko. Dejansko gre za mm, eh, predstavitev sklepa sveta, gre za švedsko pobudo. Um, namen predlo, um, predloga pa je, da bi okrepili um, čezmejno sodelovanje prvosodnih in policijskih organov um, s pomočjo izmenjave daktiloskopskih podatkov. Komisija je prejšnji teden ta predlog predstavila v našem odboru, gre za zelo um, enostaven akt. torej gre za zakonodajno resolucijo, rok za ložitev predlogov sprememb je 29. september, potem pa bo eh, naš odbor 12. in 13. oktober glasoval o teh predlogih. 26. oktober bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Če imate kakršnokoli vprašanje, sem vam seveda na voljo. Thank you very much, Monica. Um, I'm just going to ask colleagues if there are any comments. Hvala, Monika. Sprašujem kolegice in kolege. Imate kakšno pripombo v zvezi z eh, izmenjavo daktiloskopskih podatkov? Um, any comments? No. So kakšne pripombe? Če ne, potem 29. september za je rok za vlaganje uh, predlogov sprememb. Glasovanje v odboru Libe bo 12. 13. oktober, 27. oktober pa na plenarnem zasedanju. Vse jasno vsem? Dobro. Hvala Monika še enkrat za to predstavitev. Torej gremo naprej na točko 24. Vprašanje za pisni odgovor za komisijo z dne 27. februarja 2015 o mladoletnikih brez spremstva v EU, ki sta ga vložili Natalie Grisbeck in Cecilia Wikström. Gre za izmenjavo mnen v skladu s členom 134 poslovnika Evropskega parlamenta. Na podlagi tega člena 130 imamo sedaj priložnost za izmenjavo mnen za tri vprašanja za pisni odgovor, za katera nismo dobili odgovora pravočasno. Prvo vprašanje, kot sem že rekel, so vložili gospa Grisbek in Sorry, colleagues. Um... Se upravičujem, kolegice in kolegi. Začel sem že s to točko dnevnega reda. Gospa Grisbek je sicer tukaj, ampak predstavniki komisije še niso tukaj. Zato bomo šli na naslednjo točko. Now I have to jump to point 26. Na točko 27 bomo sedaj skočili. Natali, vrnjali se bomo na to vprašanje, ko bo enkrat komisija končno prišla. No, vse smo lahko malo fleksibilni. Torej, vrnjali se bomo na 24, 25 in 26, takoj, ko bo komisija prisotna. Pojdimo na 27. točko. Ne, 26. Vprašanje komisiji zapisni odgovor z dne 28. aprila 2015 ki ga zastavlja Sofi Entfeld, Louis Michel in Jean-Marie Cavada o nacionalnem posvetovanju o priseljevanju in terorizmu na Mačarskem na podlagi člena 130 poslovnika. 28. aprila so torej omenjeni trije poslanci oziroma poslanka vložili to vprašanje. Komisija ni odgovorila v roku šestih tednov na to vprašanje. Zato smo postavili to točko na dnevni red. Najprej bom dal besedo avtorjem, potem pa komisiji. Sofi, mislim, da je tukaj. Sofi, boš, boš ti v imenu vseh treh spregovorila? Da, izvoli. Hvala, predsednik. Na ironičen način je pravzaprav dobro, da komisija ne odgovarja na vprašanja v roku, kajti potem se lahko v javnosti pogovarjamo o takšnih vprašanjih. Tema tega vprašanja je zlasti nujna, kajti gre za nacionalno posvetovanje o priseljevanju in terorizmu na mačarskem v tem vprašanju. Mislim, da smo sedaj še bolj zaskrbljeni, kar zadeva begunce in priseljevanje na mačarskem. To je zelo aktualna tema torej. Želela bi najprej vedeti naslednje. No, komisija je na koncu odgovorila v pisni obliki, ampak po preteku roka. V odgovoru pa pravi, da bo, citiram, spremljala situacijo natančno in če bo do sprejeti konkretni koraki, bo sprejela ukrepe, če bo to potrebno, da zagotovi uh, uporabo evropske zakonodaje, zlasti na področju azila, uh, in migracij oziroma na področju zaščite temeljnih vrednot Evropske unije. Konec citata. Sprašujem, do kakšnih sklepov zaključko je komisija prišla, če je natančno spremljala to situacijo. In drugič, namesto da je ukrepala, je podpredsednik Timmermans ki je odgovoren za temeljne človekove pravice, na svojem blogu zapisal približno tole. Pravi, samo minuto. Javno posvetovanje, no najprej pravi, da seveda mačarske organi imajo pravico se posvetovati, vendar javno posvetovanje je bilo zasnovano na zavajajočih in neobjektivnih podatkih in tako naprej. Potem piše migracije v okviru terorizma in opisovanje priseljencev kot teroristov je narobe, napačno. Pravi, ne da to lahko, ampak da bo ustvarjalo neustrezne mnenje pri javnosti, ustvarjalo bo pritisk na manjšine in eh, napetosti med različnimi skupinami družbe. Namenoma se tako prikazujejo migranti kot eh, breme za državljane. Če to preberem, potem je očitno, da je komisija že prišla do svojih sklepov in ne vem, zakaj ni ukrepala. In če komisar pravi takole, bo spodbujala posvetovanja med različnimi skupinami družbe. Ampak kakšna je situacija danes? Kaj komisija, sprašujem, vam preprečuje, če je to vaš sklep, da bi ukrepali? Zakaj komisija torej ne ukrepa? Če pa ukrepa za v zadju, potem mislim, da je čas, da komisija eh, državljane Mačarske, Evrope, pa tudi drugih držav eh, obvesti o tem, do kakšnih sklepov je prišla po spremljanju, natančnem spremljanju situacije in zakaj ni ukrepala komisija. Okay, so Hvala, Sofi, na podlagi tega postopka bomo najprej prisluhnili predstavnikom komisije, potem pa bomo prisluhnili članicam oziroma članom odbore. Jillian Muslije je predstavnica oziroma predstavnik komisije v tem uh, primeru. Se lahko odzovete na komentarje gospe Interfeld? Thank you very much, uh, Mr. Chair. Hvala, predsednik. Predsednik, poslanke, poslanci najprej se opravičujem v imenu komisije, da je z zamudo odgovorila na vaše vprašanje. Če se ne motim, ste 23. julija dobili pisni odgovor, da bo vse skupaj celovito, bom citiral sedaj iz tega odgovora, kaj je komisija zapisala. Kot je rekel prvi podpredsednik Timmermans na plenarnem zasedanju julija 2015, komisija meni, da so javna posvetovanja zelo pomembno na orodje za razvoj in informiranje javnosti, da lahko objektivno informiramo javnost o oblikovanju politik. V kontekstu terorizma prikazovati migracije, pomeni zelo namirno prikazovanje, ki samo še vpliva na dodatne predsotke. Komisija bo spremljala, natančno spremljala situacijo in če bo prišlo do sprejetja konkretnih ukrepov, ne bo mahovala in sprejela ukrepe, ko gre za uporabo evropske zakonodaje, zlasti na področju migracije, azila oziroma listine temeljnih človekovih pravic in zaščite temeljnih vrednot EU. To je torej bil odgovor, ki ste ga dobili 23. julija. Dovolite, da vam omenim samo nekaj najnovejših korakov, ki smo jih sprejeli v zadnjem času. Mačarska je septembra 4. in 20. septembra sprejela celo vrsto uh, nujnih zakonodajnih eh, akt, aktov. Komisar Timmermans je bil na mačarskem, se o njih pogovarjal z mačarskimi organi in jih prosil, da nove predloge zakonodaje pošljejo komisiji. Komisija spominja, da vsak ukrep države članice Evropske unije, ko gre za upravljanje z mejami, mora biti v skladu z zakonodajo EU in temeljnimi pravicami. V svojem govoru o stanju Evropske unije je predsednik eh, Juncker povdaril, da gre za človečnost in človekovo dostojanstvo pri tem. Komisija natančno sedaj ocenjuje nov zakonodajni okvir na mačarskem, zlasti ugotavlja, kakšna je skladnost amantmajev, ki jih je sprejel mačarski parlament z listino o temeljnih pravicah in našo az, azilno zakonodajo. Tudi nove določbe, ki se nanašajo na prečkanje meja kot kaznivo mejanje, eh, dejanje, zlasti ko gre za otroke in eh, podobno, te natančno ocenjuje komisija. Mačarska vseh eh, zakonodajnih amantmajev, ki so jih ta mesec sprejeli, še ni poslala komisiji. Namenim še nekaj. Evropska komisija je dobila dopis Evropskega parlamenta o tem 10. septembra in v eh, ustreznem roku bomo odgovorili na njo. Upam, da sem vam odgovoril na vprašanja. Hvala. Preden se vrnem k Sofiji in drugim članom in članicam odbora, dajem besedo Birgit. Kratka bom. Mislim, da smo vsi že naveličani tega, ne ker gre za Mačarsko, ampak tudi nekatere druge države, kjer politični dejavniki, najprej naj bom spogovorila nemško. Torej, politični dejavniki niso samo na Mačarskem in tam je najslabše, ker je to predsednik vlade, tudi drugod gre za spodbujanje sovraštva in sovražnosti do migracij in ko se ustvari takšno negativno vzdušje, potem oni pravijo, mi zastopamo interese državljanov. Tako ne gre, ne moremo več tega trpeti. Treba je preveriti te besede. Že ta vprašalnik sam krši duh evropskih pogodb. In nova zakonodaja, ki jo je sprejela Mačarska in dogodki na meji, moram reči, da kot državljanka Evropske unije ne morem razumeti, da tukaj Eh, preverjamo neke besede, amantmaje, če smo istočasno priča tega, da policisti na meji s slepimi naboji in solzivcem napadajo migrante. Nima smisla, da prebiramo več te politične tekste, besedila in tako naprej, ampak treba je ukrepati. Jaz mislim, da potrebujemo več Evrope, več pristojnosti za komisijo in parlament in manj pristojnosti za svet in države članice. And, uh, King... King Agal. Hvala, predsednik. Pravzaprav se nisem nameravala oglasiti v tej razpravi. Kajti, to je dober pristop do tega, kar se dogaja v tem, teh papirjih. Ampak nekaj trditev, ki smo jih slišali najprej, naj komentiram. Milijon ljudi plus 570 tisoč ljudi na spletu ni želelo, je želelo odgovoriti na vprašanja, zdela so se mu jim ta vprašanja čisto objektivna nič, nihče jih ni silil in če mislite, da so to zavajajoča vprašanja, potem je treba te ljudi preprečati. Milijon ljudi plus milijon ljudi je v pisni obliki odgovoril na ta vprašanje, plus 57 tisoč na spletu. In še nekaj, kar je treba enkrat za vse razčistiti v tem odboru. Mačarska je zgradila ograjo, da bi poskusila zaščititi zunanje meje Evropske unije. No, mislim, da ta ograja ni najboljša rešitev, ampak nihče do današnjega dne še ni ponudil boljše rešitve. Vsi, če bi videli to situacijo, bi vedeli, da potrebujemo obrambo zunanjih meja. To, kar je naredila Mačarska kot država članica sistema Schengen, je branila zunanje meje, tako kot je v pogodbah Evropske unije predvideno. Poleg tega ima dožnost registrirati ljudi, migrante in tisti, ki prosijo za azil. In tukaj se začne uh, problem s sistemom, ki smo ga tudi mi ustvarili v parlamentu. Begunci, migranti, ne vem, kako jih hočete imenovati, se enostavno ne želijo registrirati in vse, kar se da naredijo, da se izognejo uradnim organom, dokler ne pridejo recimo do Nemčije. Vse naredijo, da se izognejo sodelovanja z mačarsko policijo. Torej, vprašanje se postavlja, kakšni so ti ljudje, ki ne želijo skozi odprta predvidene eh, prehode, kjer jih čakajo uradniki za registracijo, ki lahko začnejo s postopkom. Namesto tega raje gredo skozi ograjo in celo povzročajo probleme. Politika, eh, pardon, policija je na drugi strani meje. In če naletijo na policijo, to pomeni, da čeprav so jih opozorili, so preko reje tiračili ograjo. To je prvo vprašanje, ki ga si moramo odkrito zastavljati. In potem, če ne smejo skozi ograjo, mečejo kamenje, palice in tako naprej v policijo. Nihče od teh policistov, ki so med drugim dobili tudi uh, morali iti v bolnišnico, ni bil na televizijskih ekranih, ni bil v časopisih. Če gre za migrante, priseljence, ki nočejo sodelovati z uradnimi organi in, se, in uporabljajo takšne ukrepe, potem ne vem, kakšni so to ljudje. Kar zadeva zaščito otrok. Zame je nesprejemljivo, da ti ljudje vedno v prvo vrsto porivajo otroke, nikoli jih ne zaščitijo in sami ne gredo. In če poskušajo iti skozi ograjo, so to vedno pr, najprej otroci, ki jih porivajo naprej. O teh starih nihče ne govori. Ampak to je treba povedati, to je treba vedeti. To je druga plat medalje in obe plati je treba videti. To, kar Mačarska poskuša narediti, je, spoštovati vsa evropska pravila in zakone, ki smo jih med drugim tudi tukaj potrdili. Če leta niso dobra, jih je treba spremeniti. Ne pa kriviti tistih, ki se zauzemajo za spoštovanje teh eh, pravil. Da ne govorimo o tistih državah, ki absolutno ničesar ne delajo za spoštovanje teh pravil. Hvala. Okay, colleagues, um, we've, we've kolegice in kolegi, več kot eno vprašanje za pisni odgovor imamo. Gospod Jurek in še, nek, še nekdo sta, postila, sta prosila za besedo, potem pa bomo Sofi dali še besedo, kot to predvideva postopek. Imamo pa še dve vprašanje, ne pozabite. Konec je možnosti, da se uvrstite na uh, ta seznam govornikov. Gospod Jurek. Pravo do diskutovanja na temat kvesti imigracije. Najprej. Naši, naši državljani morajo imeti priložnost sodelovati pri takšnih javnih razpravah. In če to zanikate, potem zanikate svobodo govora in osnovna načela demokracije mislim, da moramo izkazati solidarnost Mačarsko. Seveda, svoboda govora pomeni, da vsakdo lahko govori, kar hoče. Drugo, državljani naših, držav, naših držav morajo imeti pravico do zaščite njihovih meja. Hvala gospe Gal za vse te informacije, ki nam jih je sedaj posredovala o tem, kaj se dogaja v državi. Naše poznavanje situacije v Evropi je pomembno. Vem, da na meji napadajo uradnike, napadajo policiste, ki samo upravljajo svojo dožnost. Ampak načelo demokracije, veste, na to ne vas spomnim, je, da vsakdo opravi svojo nalogo, da je svo, izvrši svojo dožnost. To je eden najbolj temeljnih eh, načel Evropske unije. In tisti, ki osporavajo to, oziroma vprašanje je, kdo pa ta načela postavlja pod vprašaj v tej veliki krizi Evrope. Morda je to največja kriza Evropske unije, ki jo danes doživljamo. To vprašanje je treba razrešiti pokazati je treba solidarnost, predvsem pa moramo biti sposobni prisluhniti eden drugemu, ne pa priskit, pritiskati na posamezne poslanke ali poslance. To bi bilo kontraproduktivno. Potrebujemo eden drugega in to, kar počenja eh, Mačarska, počenja v imenu in za Evropo. Hvala, predsednik. Gospa Galje dosti jasno poudarjala, zakaj gre, ampak še nekaj besed. Mačarska je obmejna država in po naši zakonodaji Evropske unije je ima dožnost zaščititi zunanje meje Evropske unije pred nezakonitim priseljevanjem. Kolikor vem, ni zaprla meja Mačarska, temveč poskuša uh, doseči, da bodo migranti vložili eh, prošnje za ureditev svojega statusa. To mora narediti. Videti je kot, da vsi drugi ne spoštujemo teh pravil, vendar mislim, da moramo zato spoštovati Mačarsko, ki se to trudi narediti. Hvala. Dobro, sedaj pa še enkrat Sofi Infeld. Hvala, predsednik. Najprej je videti, da razprava poteka o mejah in o grajah. Morali pa bi govoriti o posvetovanjih, ki jih mora organizirati mačarska vlada. No, na to se bom vrnila. Najprej naj se odzovem na to, kar so kolegice in kolegi sedaj povedali. Ja, gospa Gal, prav imate. Veliko napak je bilo narejenih Vsi smo jih naredili, komisija, svet, države članice in parlament. In nihče ne bo zanikal, da je vse skupaj ena čista mm, zmeda. Ampak tukaj ne gre za kazanje s prstom. Kljub temu, da smo v veliki zmedi, lahko na različne načine se odzovemo na to šlamastiko. Sama osebno sem zelo zaskrbljena zaradi odzivov, ki smo jih slišali in dobili od mačarske vlade, ne samo od njih, ampak tudi od mačarske vlade. Nizozemski mediji so nekaj, kar vi verjetno ne berete, ampak oni so kritični tudi do nizozemske vlade in drugih vlad. In na koncu je treba vedeti, da imamo mednarodne zaveze, evropske, imamo pa v Evropski uniji tudi moralne standarde, etične standarde. Eden od teh standardov je, da zagotovimo zaščito beguncem, ampak ne samo, če se vljudno in lepo obnašajo. Ni treba, da so to svetniki. Tudi, če so grdi, če so eh, egoisti, če so agresivni, so še vedno begunci in še vedno ostaja ta mednarodna zaveza. Komisija <laughs> sploh ni odgovorila na moje vprašanje niti slučajno. Samo prebrali ste nekaj o nujnih ukrepih mađarske vlade, ampak se vas o tem sploh nismo spraševali. Torej, komisija se izogiba celi zadevi ponovno in namenoma. In še enkrat pričakujem, da nam bo v pisni obliki odgovorila Evropska komisija. Mogoče bi odbor Libe povabil gospoda Timmermansa sem, da naj stvari pojasni, kajti gre za politične zadeve. Naj se vrnem na vprašanje, ki smo ga zastavili in odgovor, ki smo ga dobili. Komisija pravi, spremljala bo, natančno bo spremljala situacijo. Jaz sem vas pa vprašala, kakšne ste sklepe naredili na podlagi spremljanja. Niti besede niste rekli o tem. Govorili ste o ukrepih septembra, jaz sem vam pa spraševala o posvetovanjih, ki so potekala v začetku letošnjega leta. Do kakšnih sklepov ste prišli, komisija? Naj še enkrat preberem komisarjev blog. Javna posvetovanja na podlagi vprašalnika in tako naprej. To ste vi tudi citirali. Kako naj to razumemo? ta blog komisarja govori o posvetovanjih mačarske vlade, da ali ne. Samo to bi želela slišati od komisije. Da ali ne. Če je odgovor da, potem lahko pridemo samo do sklepa, da bo začela komisija eh, s postopkom zaradi kršitve evropske do, eh, zakonodaje proti mladi, vladi mačarske. In gospa Gal, to, da je toliko ljudi odgovorilo na ta vprašalnik, ni, ni nekaj, zaradi česar bi ta vprašanja bila manj ksenofobna. Kakšen sklep je pa to? Ja, če je zavajajoče, potem ni treba sodelovati v posvetovanjih. To ni nobena logika. Posvet, to posvetovanje in vprašalnik je zavajajoče, je ksenofoben in naj citiram še komisijo. Je zasnovano na predsotkih, nepošteno je, ni objektivno, ustvarja dodatne predsotke in še bolj negativni pristop do beguncev in manjšin. To, da je toliko ljudi odgovorilo ali pa ni odgovorilo, še vedno ne pomeni, da to ne velja. Komisija, a velja ta slaba ocena, da ali ne, če je odgovor da, me zanima, kako je ali bo komisija ukrepala. Hvala. I see you're Ja, vedno je komisija ponovno prosi za besedo, ampak veste kaj, ne vem, če bomo sedaj lahko se spustili v dialog. Predsednik, to tako pa ne bo šlo. Imamo neko noro pravilo v Evropskem eh, parlamentu, da imamo neke, om, neke roke za to, da nam komisija odgovori. Pol kufr že imam te komisije, ki se izogiba ne samo rokom, temveč eh, tudi odgovorom. Ta posvetovanja mačarske vlade, če so bila takšna, kot so, potem sprašujem komisijo, kaj ste storili. Ni treba govoriti mi o, o jedrski fuziji ali ne vem o čem. Če bo komisija odgovorila da ali ne, potem vam bom dal besedo, ampak Ne moremo na podlagi tega postopka eh, člena 130 poslovnika začeti z razpravo. Imamo še dve vprašanje, imamo še nekaj drugih stvari za obdelati. So, do you, do you, just... Komisija, boste zelo nakratko odgovorili na to zadnje vprašanje gospe Enfeld, da lahko končamo? Hvala, ja, opisali ste to pravilo. Ne želim ničesar ovirati. Mislim, da smo 23. julija natančno opisali, kaj meni komisija, da so pomembni parametri teh posvetovanj, kar zadeva spremljanje. Nismo se še odločili ali, do, ali dokončali proučevanja najnovejših ukrepov, ki jih je sprejela Mačarska. Govorite o septembrskih ukrepih. Jaz pa vas sprašujem o posvetovanju. Zanima me, ali komisija tudi tako, kot sem jaz ocenila, ocenjuje ta posvetovanja, če jih, kot je komisija zapisala, uh, bi morala ukrepati, zakaj ni. Očitno od komisije ne bomo dobili kaj drugega v obliki odgovora. Sofija, očitno je to vse, kar nam bo komisija dala danes. Hvala vsem, ki ste govorili. In komisiji hvala tudi. Komisija verjetno noče dodati ničesar. Pojdimo sedaj na 24. točko. Vprašanje za pisni odgovor. Opravičujem se Natali Gristek, ki je morala počakati, da bo ustrezni predstavnik ali predstavnica komisije pravočasno prišel sem. To je za vprašanje zapisni odgovor za komisijo z dne 27. februarja 2015 o mladoletniki brez spremstva v EU, ki ga vložita Natalie Grisbeck in Cecilia Wikström. Natalie Grisbeck bo v imenu obeh spregovorila. Izvoli. Claude, uh... Hvala, Klod. Jaz bi čakala toliko, kot je potrebno, zato da bi dobila natančen odgovor na natančno vprašanje, ki ga je postavila Sofi in gotovo bo treba povabiti komisarja, zato da nam bo jasno odgovoril na vprašanje, ki je bilo postavljeno. Zdaj pa k 24. točki in sicer k pisnemu vprašanju, ki smo ga na komisijo naslovili februarja 2015, podpisana. Eh, i, skupaj s Cecilijo Wikström, ki žal ni mogla ostati tukaj na razpravi. In sicer gre za vprašanje mladiletnikov, ki vstopajo brez spremstva v Evropsko unijo. Leta 2013 je Evropski parlament z veliko večino sprejel m, mm, poročilo na lastno pobudo o mladoletnikih brez spremstva v Evropski uniji. Sama sem bila sopodpisnica tega poročila. Uh, In zanima nas, v kakšni miri se spoštujejo določbe, ki jih je takrat Evropski parlament sprejel. Ravno tako smo komisijo prosili, naj pripravi nek priročnik za države članice in za vse strokovne delavce z tega področja, zato da bi reorganizirali različne pravne podlage, zato da bi lahko omogočili delo eh, pristojnim osebam na kraju samem in v različnih državah članicah. Eh, pri soočenju z mladoletniki brez sredstva. V spremstva. V nekaterih državah um, stvari dobro potekajo, organizacija uh, zaščite in spremstva za te mladoletne osebe poteka dobro. Uh, ampak nekat, no, v teh državah so skušali pripraviti priročnik, v katerem bi združili različne pravne predpise, na podlagi katerih poteka delo z mladoletniki brez spremstva. In uh, to se navezuje na naše delo. Ko smo se poročevalci v senci ukvarjali s tem področjem, smo namreč na terenu srečevali zelo veliko strokovnjakov, ki so bili povsem izgubljeni med vsemi pravnimi določbami, nacionalnimi, evropskimi in drugimi, in ki bi jim tak priročnik prišel zelo prav. Drugič, uh, komisijo smo ravno tako pozvali naj pripravi strateške smernice za države članice v obliki nekih skupnih minimalnih standardov za vsako posamezno fazo v tem postopku, čim mladoletnik brez spremstva pride v Evropsko unijo in da bi na ta način lahko za nje našli neko trajnostno rešitev. Predvsem pa gre za to, da bi mu zagotovili primerno zaščito glede na njegov ranljiv položaj in njegov status. Tako, eh, še nekatere druge točke so bile eh, zapisane v poročilu parlamenta. Eh, te stvari se zdaj mm, pregledujejo in oblikujejo. Tudi določitev starosti je kar zapleteno vprašanje, iskanje rejniške družine, delo na področju zaščite. To so področja, na katerih napredek seveda je, vendar pa tako kot to ugotavlja Sofi ni to to, za kar smo se zauzeli z glasovanjem za poročilo na lastno pobudo. Mi smo se dejansko zauzeli za prave strateške smernice in vzpostavitev teh minimalnih standardov za mladoletne osebe. In zato ponavljam vprašanje, ali lahko komisija odgovori na, ta, na to naše vprašanje, na ta naš poziv. Gotovo nam bo povedala, da proučuje zadevo, ampak nas zanima, kakšne namene ima komisija za to, da bo bolje organizirala zaščito mladoletnih oseb v Evropi. To je bistvena razprava. Uh, vse to so vprašanja, ki niso od danes, ki smo jih v našem odboru Libe že pripravili in tudi na agendi za migracije z dne 13. maja eh, je komisar Avramopoulos eh, naslednji dan že prišel razlagati, kaj to pomeni in kaj vsebujejo te določbe. In to je v trenutnem kontekstu še toliko pomembneje, še zato, ker je migracijska kriza eh, zdaj prisotna povsod po Evropi, ne samo v Evropski uniji. Sama sem bila na balkanski poti v zadnjih dneh in tu se nahaja na tisoče mladih, tudi mladoletnih oseb brez družin, ki potrebujejo našo zaščito in tisti, ki se z njimi ukvarjajo, bi potrebovali nek specifičen mehanizem za zaščito teh mladih ljudi. E, med njimi so tudi otroci, mladoletniki, ki so zbežali pred vojno in ki so v nepredstavljivi situaciji zdaj tukaj na evropskem ozemlju takšno stanje je mm, naš, v našem vidu nespremljivo in zato eh, pričakujemo jasen odgovor strani komisije glede na poročilo, ki je bilo sprijeto že pred dvema letoma. Če nihče drug ne želi besede, sprašujem komisijo. Katarina. Čini, čini. Hvala predsednik. Želim se oglasiti zato, ker se želim zahvaliti kolegicam, ki so pripravile to poročilo in tudi jaz želim izpostaviti pomen tega vprašanja. Namreč tudi sama sem v okviru svojega dela v parlamentu želela komisiji pred kakšnim mesecem postaviti vprašanje o uh, tem, kakšno vlogo pri, pri nudenju zaščite mladoletnim osebam brez spremstva lahko nudili različni eh, informacijski sistemi in mehanizmi, ki jih imamo v Evropski uniji. Mladoletne osebe so se dejansko znašle na evropskem ozemlju, potem ko so zbežale pred območji, na katerih je zelo veliko nevarnosti. In tudi tu so izpostavljene nevarnosti. Pogosto se za njimi izgubi vsaka sled. In kolegica je tudi. Eh, govorila o tem, kakšne pozornosti so ti mladoletni eh, potrebni in o tem, da, je, eh, da so postopki za njihovo zaščito različni v različnih državah članicah. Zato bi želela poudariti, da je vprašanje mladoletnih oseb brez spremstva vprašanje, ki ni zgolj neka niša oziroma stran, postransko vprašanje ob vprašanju velike migracijske krize. Ne, to je vprašanje, ki mu je treba danes posvetiti še več pozornosti. Več kot 100 tisoč je mladoletnih oseb v Evropski uniji in, večin, in veliko izmed njih jih je brez spremstva. 64 odstotkov večjih je v primerjavi s, z lanskim letom in zato je to vprašanje zelo na mestu. Potrebujemo namreč specifične dejavnosti, namenjene tujcem, ki se nahajajo na našem ozemlju. Dejavnosti na vseh področjih in za vse starostne skupine. E, zato poudarjam, da tudi sama nisem prav veliko slišala o tem, da bi bila posebna zaščita predvidena za mladoletne osebe. Teh mladoletnikov pa ne kaže eh, pustiti ob strani in pozabiti. Ta tragedija, ki je sprožila tolikšen migracijski val, je še posebej eh, prizadela tudi mladoletne osebe, ki so v tej situaciji še bolj ranljive. Um, ne morem več sprejemati drugih govornikov, kajti preganja nas čas. Sedaj bomo slišali komisijo. Steven Raj. Ali lahko, prosim, odgovorite na točke, ki jih je izpostavila Natali Gristek? Mikrofon, prosim. Could you put your microphone on, please? That would help as well. Prosim, prižgite mikrofon, to bi nekoliko pomagalo. Okay. Okay. I'm, um, I'll start again. So firstly, I would like to apologize for not being here when the. Najprej se opravičujem, da nisem bil tukaj, ko je bilo vprašanje prvi zastavljeno. Pojavilo se je prej, kot smo pričakovali. In opravičujem se v imenu komisije za pozen pisni odgovor. Poslan je bil 25. junija. Ne bom ponavljal vsega, kar je bilo zapisano v pisnem odgovoru. Mislim, da je Natalie Grisbeck dobro povzela glavne točke. Sam bi podal samo nekaj splošnih pripomb in kratkih um, omemb um, o delu, ki je bilo upravljeno. Komisija ve, da je bilo v zadnjih letih sprejetih kar nekaj zakonodajnih aktov v zvezi z spremstvom mladoletnih oseb. Eh, v glavnem gre tukaj za doležbe druge generacije skupnega evropskega azilnega sistema, ki zastavlja jasne standarde o mm, mladostnikih eh, brez spremstva, prozilcih za azil, eh, koristi mladoretnikov morajo biti tukaj prednostnega pomena. Komisija se bo še naprej osredotočala na praktično izvajanje teh pravil v zvezi z mladostniki brez spremstva. In to je še toliko bolj pomembno v luči vseh mladostnikov brez spremstva, ki v tem trenutku prihajajo v Evropsko unijo in same ga števila mladostnikov brez spremstva, ki so tukaj že prisotni. Komisija se strinja s tem, da je treba tukaj ponuditi sprem, eh, smernice, eh, za države članice in ostale upletene strani, kar se tiče najboljših praks v zvezi z eh, obravnavo mladoletnikov brez spremstva. Ehm, gospa Grisbek eh, je vzela na znanje to, da ustanova Konek pripravlja nek referenčni dokument, To prav gotovo predstavlja dodano urednost za države članice in um, nosilce te dejavnosti gre za obširen katalog um, obstoječih politik na tem področju, tako ko gre za um, mladostnike brez spremstva na splošno in mladostnike brez spremstva, ki so prosilci za azil. Uh, Urad za podporo azilu je prav tako razvil eh, celo vrsto eh, orodij na tem področju, smernice v zvezi z oceno starosti, prav tako pripravljajo praktične smernice v zvezi z mm, iskanjem družin. Eh, priročnik za otroke brez starševske oskrbi, brez starševske oskrbi je komisija prav tako pripravila v sodelovanju z Agencijo za temeljne svoboščine. Podaril pa bi tudi um, priročni komisije v zvezi z direktivo o vračanju. Uh, v zvezi s tem je komisija prejšnji teden sprejela priporočila, ki so del uh, svežnja o ukrepih za priseljence, ki so bili sprejeti 9. septembra in ki jih je napovedal tudi predsednik Juncker v svojem govoru o stanju Unije. Na koncu bi omenil še to, da je v agendi za priseljence komisija napovedala obširno strategijo, s katero bomo spremljali izvajanje akcijskega načrta za mladostnike brez spremstva, gre za načrt, ki je potekal med leti 2011 in 2014. To naj bi bila strategija, s katero bi spremljali mladostnike brez spremstva, otroke brez spremstva, pogrešane otroke, ne samo v kontekstu priseljevanja, ampak nasplošno gledano. Um, toliko z moje strani. Naj povem še to, da potekajo razprave znotraj komisije o tem, kakšna bo časovnica in kakšni točno bodo naši predlogi. Hvala lepa, besedo spet dajem Nateli Grisbek. Sprašujem jo, ja, kaj mislijo o odgovoru komisije. Merci Claude, je, je remercie le représentant de la commission. Hvala Claude in hvala predstavniku komisije da je ponovil, kaj vse obstaja že od leta 2012, vendar pa komisija, mislim, dobro ve, da je današnja situacija zelo različna od tiste leta 2012 in zato obžalujem, da je na agendi samo en stavek o položaju mladoletnih oseb brez spremstva, kar se mi zdi obžalovanja vredno. Uh, Zavedati se namreč moramo, da zdaj nismo v običajni situaciji, ampak v situaciji, ki je povsem eh, brez enake eh, in eh, od katere ne vemo, kaj lahko pričakujemo. Gotovo se vsi strinjamo s tem, da je situacija danes zelo zapletena in da je zelo težko najti odgovore, bolj kot kadarkoli. Ampak od naših odgovorov je tudi odvisno to, kako bo uh, Evropa delovala. Torej, so prioritete in prioritete, ampak ranljive skupine oseb so gotovo med prioritetami. In zato se ne moremo držati nekega običajnega delovanja. Zdaj imamo tukaj mladoletne osebe, ranljive osebe, zelo veliko jih je in vse te so na evropskem ozemlju. Evropski parlament želi stališče o tem, želi strategijo in minimalne standarde za to, da bodo lahko države članice eh, izvajale sistem zaščite za te osebe in še zlasti za mladoletnike. Gotovo je potrebna neka volja in odločenost za soočenje z temi težavami, ki jih imamo pred seboj in uh, za katere je treba najti neko rešitev. Sedaj pa 25. točka na dnevnem redu. Vprašanje komisije za pisni odgovor z dne 17. aprila 2015.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 ki so z ladje na poti v Italijo pometali 12 kristijanov in to kaže, da je islam eh, nevarna ideologija, ki ne sme imeti svojega mesta na evropski celini z vidika našega, naše varnosti. Je jasno, da moramo preprečiti naseljevanje muslimanov v evropskih državah. Konec julija smo šele dobili odgovor od komisije, eh, tudi zato, ker je bilo to upisano zelo pozno na dnevni red. V tem odgovoru, kjer se veliko govori o populizmu, pa se sprašujem, zakaj komisija ne obtoži te utopitve 12 kristijanov. Mislim, da bi vsako združenje, ki podpihuje terorizem in uh, take oblike delovanja, morali obsoditi. Tudi papež je že govoril o nevarnostih, ki se širijo zaradi priseljencev, ki prihajajo na naše ozemlje. Uh, uh, Gospa Kijengi želi nekaj povedati o tem. Grazie, signor presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo kratka bom. Samo da spomnim tudi tiste, ki sedijo tukaj, da se ne sme nikogar diskriminirati. Seveda je treba obsoditi vsak zločin, vendar pa ga ne moremo pripisati celotni skupnosti. Res je, da je zločin kaznivo dejanje in ko zor ga zagreši, mora biti zanj tudi um, obtožen. Ampak eh, širiti te diskriminatorne govore in kazati s prstom na celotno skupnost, Eh, tistih, ki naj bi zagrešili ta zločin, mislim, da presega naše eh, pristojnosti in naše delo. Eh, zato moramo še enkrat ponoviti, da gre tukaj za to, da smo korektni in koherentni z našimi načeli na vseh področjih, ne pa zato, da bomo tukaj obsojali in obtoževali. Hvala.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 postalo vprašanje o obstoju Boga in eh, to mu je bilo omogočeno. Zato lahko tudi mi uh, postavljamo vprašanja. Na polskem že od 14. stoletja živijo kristijani, imamo tudi svojo skupnost muslimanov, eh, to je sestavni del našega naroda in lahko tudi postavljamo vprašanje v zvezi z priseljevanjem. Zanima pa me nekaj drugega, sprašujem komisijo. Tako malo smo govorili o tem incidentu, ki ga je omenila Viki. Sam sem bil prisoten na sestanku odbora za zunanje zadeve, eh, ne danes. No, na tej seji Afeta so vsi govorili o tragediji dečka, ki se je utopil in to strategijo so uporabili zato, da bi vplivali na javno mnenje in na politike. Tako da eh, lahko uh, en primer vpliva na javno mnenje, nek drug incident pa ne. Tudi to, kar je omenjala Viki, je sovražno dejanje, ki je bilo um, ehm, napirjeno proti kristijanom, ampak uh, so to preprosto vsi pometli pod preprogo. Zahvaljujem se Viki, to vprašanje je zelo pomembno in mislim, da bi morali to vprašanje uh, prebrati. Avtorica ga je dobro predstavila. Eh, in eh, komisija se mora odzvati tudi na ta mok v medijih. Eh, tukaj gre za, ne nazadnje, za svobodo govora. No, saj je svoboda govora, je, da ste lahko sestavili to vprašanje komisiji. Komisija je na vprašanje lahko odgovorila, torej svoboda govora tukaj obstaja. Bi pa ugovarjal primerjavi med uh, tem utopljenim dečkom in tem incidentom. Um, pri Alano Kurdijo je šlo za smrt nekoga, ki je bil begunec, ki je umrl na begu. Eh, tukaj pa je govora o veri ene in veri druge skupine in to je popolnoma drugače. Eh, prosim, dovolite mi, da končam takšnih primerjav ne bi smeli tukaj podajati. No, vi ste povedali svojo besedo, sedaj dajem komisiji. Gospod Čirek, dobili ste eh, časa za dolgo izjavo. Eh, sam sem samo eh, se odzval na vašo primerjavo, ki se bi verjetno marsikomu zdela žaljiva. Ehm, na objektiven način sem se, sem se odzval. Želim govoriti formalno in sicer v zvezi z načinom, na katerega se vodi ta razprava. O tem želim zdaj besedo, ne o, te, o predmetu razprave. Prosim, da ste tiho in besedo dajemo komisiji. Pravico do odgovora to imam, zakonsko pravico imam do tega. Thank you, very, thank you very much, Mr. Chairman. Um, as it was indeed. Hvala lepa. No, um, kot je bilo povedano, je bil konec julija poslan pisni odgovor uh, Eh, za to zamudo se v imenu komisije opravičujem. Kot smo povedali v pisnem odgovoru, komisija seveda obsoja vsakršno kaznivo dejanje, tako kot eh, tisto, ki je bilo opisano v ustnem vprašanju. Eh, tisti, ki so greši, zagrešili to kaznivo dejanje, mora seveda biti privedeni pred sodišče. No, vsekakor pa komisija zavrača kakršne koli eh, paralele med eh, zločinom in priseljevanjem, ki prikazuje priseljevance kot eh, grožnjo javnemu redu. Prav tako zavračamo populistični diskurs, ki um, vprašanje priseljevanja um, izkorišča v populistične namene. Komisija želi povdariti, da kot je tudi podpredsednik Timmermans že večkrat povdaril, mora biti odziv Evropske unije na velik izziv, ki ga danes predstavlja um, priseljevanje ali begunci, uh, temeljiti na medsebojno spoštovanje in pravično obravnavo vsakega posameznika, ne glede na njegovo vero ali prepričanja. Uh, Naj vas spomnim na to, da je svoboda izražanja in svoboda veroizpovedi temeljna svoboščina um, Evropske unije, kakor to določa tudi dekla, um, listina o, o temeljnih svoboščinah v desetem členu. Um, še naprej moramo sodelovati na ravni Evropske unije in držav članic, zato da lahko zagotovimo učinkovito integracijo državljanov tretje tretjih držav, v naše družbe. To je danes še bolj pomembno in, in činkovito integracijo lahko dosežemo skozi um, skupnosti, ki so odprte, kjer so priseljenci dobrodošli na osnovi skupnih vrednot v um, vzdušju, ki mora biti uh, prosto vsakršnega, vsakršne ksenofobnosti ali diskriminacije. Komisija se zauzema za integracijo priseljencev, istočasno pa se želi boriti proti sovražnemu govoru, ksenofobnosti, rasizmu, tudi tistemu, ki je namenjen proti priseljencem. V luči trenutnih um, Izzivov na področju priseljevanja komisija skupaj z državami članicami preučuje možnosti mobilizacije dodatnih sredstev, Eh, za podporo držav članic pri sprejemu priseljencev, pribežnikov. Prav tako pa moramo bolj izkoristiti obstoječe sklade, sredstva in okrepiti sinergije med razpoložljivimi sredstvi, ki so namenjeni za azil in tistimi, ki so namenjeni podpori integraciji priseljencev. Hvala lepa, gospa Majer. Thank you, um, yeah, ik zal kort zijn. Het is eigenlijk niet eens meer. Hvala lepa, gospod predsednik. Na kratko bom povedala. To stališče ni samo naivno, ampak tudi nekoliko novarno. Stališče komisije, ki zanika to, da so med prosilci za azil tudi teroristi. Ni vprašanje, ali bo, temveč le, kdaj bo prišlo do naslednjega napada. Spomnimo se, da so teroristi, ki so že napadali po Evropi, sem lahko prišli z barko in evropskim državljanom je treba zagotoviti varnost. To je dužnost Evropske unije. Um, Hvala lepa. Sedaj pa 27. točka na dnevnem redu, poročilo o državah za študijo o politikah držav članic glede invalidnih otrok. Gre za predstavitev študije eh, Marte Balesteros, ki je pravna svetovalka eh, in politična svetovalka eh, pri družbi Miljo LTD, prav tako pravne svetovalke Natali Mörens iz družbe Miljo in and Policy Consulting. Naj pojasnim, zakaj gre. Um, invalidni otroci so zelo ranljiva skupina, um, zato je treba zanje sprejeti posebne ukrepe, eh, kako so opisani v konvenciji ZN o pravicah otrok. Kot posamezniki, uh, invalidni posamezniki so ranljivi državljani Evropske unije, zato jih je treba zaščititi kakor to predvideva tudi konvencija ZN o invalidnih osebah. Danes bomo slišali predstavitev študije, ki ocenjuje eh, razmere glede spoštovanja invalidnih otrok v Evropski uniji in eh, analizira potrebo po dodatnih ukrepih. Najprej bomo slišali eh, gospod Marto Balesteros, na to pa še gospod Natalie Mörens. Gospa Balesteros.

zakonodaji, o politikah, eh, v zvezi z okoljem, temeljnimi soboščinami. Predvsem se osredotočamo na evropsko pravo, pokrivamo pa tudi zakonodajo in politike, eh, ki jih sprejemajo države članice. Zato smo lahko pripravili to študijo za parlament. Um, na Evropski uniji je 100 milijonov otrok in 80 milijonov invalidnih oseb v Evropski uniji. Ne vemo pa, koliko eh, invalidnih otrok živi v Evropski uniji. Evropski parlament je eh, naročil oceno eh, situacije teh otrok, zato da bi zbrali več informacij o njihovih pravicah, izvajanju zakonodaje in o tem, kakšne evropske ukrepe bi lahko sprejeli za. Eh, situacijo teh otrok. Naša študija v prvi fazi pokriva 18 držav članic, pripravili smo nacionalna poročila za vsako izmed teh držav članic. Potem smo pripravili tudi študijo, ki, primer, ki primerja ugotovitve iz eh, posameznih držav članic in analizira politike Evropske unije in zakonodajo držav članic na tem področju in na podlagi tega skušamo priporočati, kakšne ukrepe sprejeti. V drugi fazi smo pokrili še deset držav članic in uh, Škotsko. Um, in zbrali smo uh, povzetek in primerjalne študije, eh, posamezna poročila te primerjalne študije. Naslednji posnetek, prosim. V študiji smo analizirali zahteve obeh konvencij, tako konvencije ZN o pravicah otroka, kot tudi konvencije ZN o pravicah invalidnih oseb. Eh, analizirali smo najboljše interese otroka, eh, pravica do družinskega življenja, pravica do izobraževanja, pravica do nediskriminacije in tako naprej. Um, invalidni, otroki, invalidni otroci so zelo radljiva skupina evropskih državljanov. Vsak izmed nas ima uh, kakšnega prijatelja ali kolega, ki ima invalidnega otroka in vemo, da se ti otroci soočajo z različnimi problemi pri vsakodnevnem življenju. Vse od rojstva um, pa do diagnoze eh, same mm, invalidnosti, morda je diagnoza uh, prepozna ni tako jasno, um, kakšna invalidnost, uh, kakšne ukrepe lahko spreje, sprejme družina v zvezi z um, izobraževanjem, za kakšne programe se odločiti. Um, vsi imamo otroke in uh, vsem nam je mar za njihovo varnost, ampak pri invalidnih otrocih je stopnja zlorab in diskriminacija še veliko višja. Kaj lahko torej tukaj naredi Evropska unija? Evropska unija tukaj nima izključne pristojnosti, ko gre za invalidne otroke, eh, kakor je to navedeno v 64. členu pogodbe o delovanju Evropske unije. Je pa Evropska unija podpisnica konvencije ZN o invalidnih osebah in o pravicah otrok in čeprav ni ratificirala konvencije o pravicah otrok, so pravice uh, vseeno uveljavljene v uh, zakonodajah uh, evropskih državljan, uh, evropskih držav. Uh, tako o tem govori recimo tretji člen pogodbe o delovanju Evropske unije in pa 19. člen o pogodbe o delovanju Evropske unije, tako lahko Evropska unija sprejme ukrepe za boj proti diskriminaciji na osnovi invalidnosti. No, te ukrepe je nekoliko teže sprejeti, saj um, je zato potrebno soglasje v svetu. Ko gre za druge politike, ki zadevajo pravice otrok ali pravice invalidnih oseb, eh, naprimer na področju izobraževanja, pa bi Evropska unija lahko okrepila pristojnosti držav članic na tem področju, lahko bi jih spodbudila eh, k sprejemu priporočil ali najboljših praks skozi metodo sodelovanja. Kakšne so glavne ugotovitve naše študije? Najprej tako na nacionalni, kakor tudi na uh, evropski ravni je zakonodajni okvir primeren, vendar pa ne upošteva specifičnih potreb invalidnih otrok. Sestavljajo ga različne, različni sektorski ukrepi, ki nimamo pa neke um, holistične politike za invalidne otroke. Pri naši študiji smo se opirali na intervjuje z um, različnimi predstavniki uredeleženih strani. Um, in eden izmed njih je povedal, da je sicer lepo in prav, da imaš pravice, ampak da nam te nič ne služijo, če ni dostopa do njih. Uh, Tako smo tudi mi pri naši študiji ugotovili, da največ problemov obstaja pri, neizvaja, mm, pri neizvajanju zakonodaj mm, in mm, oteženem dostopu do samih pravic. Prav tako obstaja veliko pomankanje informacij v družbi, pa tudi v družinah, ki so soočene z tem problemom ni nekega sistematičnega zbiranja podatkov o invalidnih otrok. In uh, zato bi se lahko zauzel Evropski parlament, lahko bi poskrbeli za kampanje osveščanja ali pa bi se zauzeli za zbiranje primerljivih podatkov, ki bi omogočili bolje nadzorovanje tega področja. Uh, V naših nacionalnih poročilih smo omenili tudi problem pomankljivosti ustanov, ki so namenjene takšnim otrokom, ampak to ne velja samo za invalidne otroke, zato eh, teh ugotovitev danes ne bom predstavila. Besedo se da predam kolegici. Naj pojasnim. Uh, um, največje pomankljivosti na področju pravice do uh, nediskriminacije na področju uh, na podlagi invalidnosti. V številnih državah, članicah um, pravice invalidnih otrok niso upoštevane, naprimer pri dostopu do zdravstva, dostopu do storitev. Um, tukaj obstajajo problemi izvajanja. Eh, pravica do nediskriminacije vključuje tudi pravico do eh, ustrezne nastanitve. To pomeni, da moramo sprejeti ukrepe za to, da lahko zagotovimo, da bodo invalidni otroci uživali iste pravice kot eh, vsi ostali otroci. To pomeni, da lahko recimo invaliden otrok dobi nekaj več časa Mm, pri preizkusih ali da lahko invalidnega otroka preselimo v mm, niže nadstropja v šolah, zato da ima lažji dostop do šole. Ampak obstajajo nejasnosti v zvezi s tem, kaj pomeni ta ustrezna namestitev. Zato je treba sprejeti nekaj več ukrepov, zato da bi um, zagotovili enakovredno spoštovanje uh, pravic invalidnih otrok, ne da bi ob tem uh, nesrazmerno povišali stroške pri izvajanju eh, se pojavljajo trije glavni problemi. Najprej, ker ta pravica ni uresničena v vseh sektorjih, zlasti ne v, um, v izobraževanju. Pogosto prihaja do problema ustrezne nastanitve zlasti na področju izobraževanja. Prav tako ti otroci nimajo nobene možnosti se pritožiti zaradi to vrstne diskriminacije. Um, ena izmed glavnih ovir eh, pri dostopu do prvice tudi pomankanje virov. To pomeni, da invalidni otrok lahko opravi preizkus v eh, prostoru, ki je zanj ustrezen, ampak morda nima dovolj časa za to in zato ne more opraviti tega preizkusa. Obstajajo tudi problemi na področju dostopa do zgrad. Nove zgradbe so v glavnem eh, dostopne invalidnim otrokom otrokom, eh, za nekatere starejše zgradbe pa to ne velja. Naslednji posnetek. Zato priporočamo, da naj Evropski parlament skupaj za komisijo se zauzame za jasno definicijo, kaj pomeni ustrezna namestitev in naj mm, spodbudi izmenjavo najboljših praks, eh, spoštovanja priporočil, zato da bi um, zagotovili vsaj minimalne standarde za to, da bodo posod imeli otroci, da so invalidni otroci dostop do izobraževanja in ustrezne namestitve. Uh, kar se tiče direktive o nediskriminaciji, pa bi morali pri tej direktivi upoštevati specifične potrebe invalidnih otrok, vključno z pravico do izobrazbe letih. Izobraževanje je ključnega pomena za invalidne otroke. Uh, Eh, in eh, pravica do vse vključujočega izobraževanja pomeni, da bi tem otrokom moralo biti omogočeno, da obiskujejo šolo, ki so si jo izbrali. Eh, to za nekatere predstavlja še posebno velik izziv. Zato, da bodo otroci lahko obiskovali šolo po svoji izbiri, moramo imeti za to tudi ustrezno usposobljene učitelje in drugo podporo naslednji posnetek. V naši študiji smo ugotovili, da invalidni otroci ne smejo biti segregirani v posebnih šolah. Uh, ampak to se zgodi, ne, ker uh, bi lahko šola po njihovi izbiri bila zelo daljena od njihovega doma, zato bi spet mm, potrebovali poseben prevoz do te šole in to je za njih spet predstavlja oviro in tako naprej. Eh, potem eh, pogosto morajo tudi starši eh, posebej zaprositi odbor šole za to, da dobi otrok ustrezno namestitev, če ima posebne potrebe. Če šola tega ne omogoča, morajo otroci spet v posebne šole. Eh, starši se tukaj pogosto čutijo neslišene, nerazumljene, enako velja za otroke eh, in eh, pri celotnem postopku niso dovolj upoštevane potrebe otrok. Potem v šolah obstaja tudi pomankanje kulture sprejemanja šipkejših Eh, pogosto se je zgodilo, da so starši bojkotirali odločitev šole, da bi nek razred premaknila iz višjega nastropja v niže, zato da bi ugodila invalidnemu otroku. In to res kaže na pomankanje sprejema drugačnih, eh, tako v šolah, kakor tudi v širšem kontekstu. Med priporočili predlagamo naj Evropski parlament prevzame vodilno vlogo pri spodbujanju izmenjave najboljših praks. Eh, šole moramo spodbuditi k temu, naj izpolnjujejo vsaj minimalne standarde, zato da bi lahko um, sprejele tudi invalidne otroke, naj um, tudi spodbudijo kampanje osveščanja, uh, spodbujanja raznolikosti. Um, invalidni otroci so pogosto v slabšem položaju, ker so v ločenih šolah in zato imajo manj možnosti do ustreznega izobraževanja, višjega izobraževanja in kasneje delovnega mesta. Eh, tukaj se je treba zauzeti za vse vključujoče izobraževanje in spoštovanje raznolikosti. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, pet minut nam je še ostalo na voljo. Zato morda samo minuto, dve, vsakdo. Gospa Stevens in še nekdo. Minuto, dve, največ, prosim. Se upravičujem, da vas preganjam, ampak vseeno. Gospa Stevens se je prva javila k besedi, potem pa kaj. Hvala. Predsednik, ena minuta je malce kratek čas za tako zelo pomembno temo. Mislim, da je sramota, da je večina kolegic in kolegov že odšla. Ne vem, očitno jim je popolnoma vseeno za to poročilo oziroma za eh, invalidne otroke. Naslednjič bi bilo tako pomembno temo treba uvrstiti nekje bolj na začetek dnevnega reda, tako da bodo kolegice in kolegi lahko sodelovali v razpravi o tej pomembni temi. Evropska unija je prva regionalna organizacija, ki je ratificirala eh, konvencijo o pravicah otrok in konvencijo o pravicah invalidnih oseb Združenih narodov najboljše prakse ne smemo samo teoretično opisovati, temveč jih moramo začeti dejansko izmenjavati in uporabljati v praksi. To poročilo ima ogromno informacij o tem, kakšne so pravice otrok, invalidnih otrok. Živimo v 21. stoletju, veliko možnosti, veliko tehnologije imamo in tako veliko otrok se sooča z najbolj osnovnimi ovirami pri nas v Belgiji ni nobenega izgovora več za to. Politična volja mora biti prisotna za to, da spremenimo položaj teh otrok, da bodo lahko svobodno sodelovali v družbi. Leta in leta že govorimo o teh ovirah, pa še vedno jih je dosti. Dostopnost je res zelo splošen koncept, ne samo v izobraževanju, ampak tudi v pre prevozu, Eh, namestitvi, zaposlovanju, fizičnem okolju in tako naprej. To vse med seboj je povezano. Ne moremo se osredotočiti samo na izobraževanje, kajti če recimo hočemo govoriti o vseobsegajočem izobraževanju, potem, če eh, ne more otrok, invalidni otrok z avtobusom v šolo, ki ima fantastično vse vključujoče izobraževalni program, ker avtobus eh, pač ni prilagojen njegovim potrebam, je to popolnoma iluzorno. Dosti krat govorimo o pravici do gibanja v Evropski uniji kot o temeljni pravici. O tem govorimo tudi, ko gre za begunce, ampak tudi evropski državljani morajo biti uh, ta, tisti, ki jim zagotovimo to temeljno pravico vsi evropski državljani morajo imeti to pravico. Moje osebne izkušnje pa kažejo, da temu ni tako, da nimajo enakega dostopa do informacij in drugih pravic v primerjavi z ostalimi otroki. Potem koncept ustrezne namestitve. V Evropski uniji, če ne bomo tega zagotovili, Ali to ni posredna diskriminacija? Evropska unija se tukaj še ni čisto odločila, zato bi v tej študiji priporočil, da zahtevate, da se koncept primerne namestitve razčisti. To še nekaj bi dodal. Treba je pregledati vsak primer posebej. Vsak tak invalidni otrok je drugačen, ima posebne potrebe in uh, mu je treba pač zagotoviti to, kar potrebuje. Izobraževanje na koncu je res ključnega pomena. Tu se vse začne. Če izobraževanje ni dobro, potem takšni otroci ne bodo imeli ustreznega znanja, kvalifikacij in se ne bodo mogli ustrezno zaposliti. To pomeni revščina in statistični podatki kažejo, da velika večina otrok, invalidnih otrok, živi v revščini. In na ta način se je neke vrste um, začaran krok uh, vzpostavil. In ta začaran krok moramo prebiti. Na vse države članice in komisijo apeliram, da naredimo vse, kar se da, da izboljšamo položaj invalidnih otrok. Hvala. Hvala. Kar zadeva predlog, da se takšne teme uvrstijo nekje bolj a, na začetku dnevnega reda, to sem razumel, ampak tokrat to ni bilo možno. Še Katrina, ti boš zadnja govornica. Grazie, grazie predsednice. E vero, l'ultimo punto. Hvala, hvala predsednik. Res nas je malo pri tej zadnji točki prisotnih. Ampak vseeno se zahvaljujem odboru Libe, da je to tako zapleteno in občutljivo temo uvrstila na dnevni red. Gre za temo, ki se dotika bolj naše vesti, kot pa naših političnih usmeritev. Eh, gre za temo, ki jo moramo mi kot Evropski parlament eh, spodbujati in o kateri se moramo izrekati. Dejstvo je, da se temu danes posveča še premalo pozornosti in da je še premalo občutljivosti za različne oblike invalidnosti in še zlasti za invalidnost otrok. In zato bi si želela, da bi to temo vendarle vključili danes na dnevni red, pa čeprav pod zadnjo točko, saj je to prvi pomemben korak, da se skušamo dotakniti naše občutljivosti in da zaženemo dejavnost za to področje na politični ravni, pa tudi konkretneje v posameznih državah članicah. Mi, Evropski parlament, želimo spodbuditi tisto spremembo v politiki, ki bo povzročila tudi širše spremembe. In to je dobro povedala kolegica že pred menoj. Dejansko mi s tem, da ne dajemo pravih možnosti tem otrokom, torej da jim ne zagotovimo možnosti za izobraževanje, dostopa do mobilnosti, dostopa do različnih dejavnosti, športnih in drugih, eh, da jim ne omogočimo vključitve v trg dela. Na ta način pa čeprav nezavestno um, izvajamo diskriminacijo in zato se moramo zauzeti za to, da se to ne bo dogajalo. To velja tako za otroke, ki imajo kakšno obliko telesne invalidnosti in ki jim je pogosto onemogočen dostop do šole ali jim je onemogočena izbira, da bi raje izbrali neko šolo kot drugo, ker jim je to potem fizično uh, nemogoče. To je bilo tudi dobro izpostavljeno v poročilu. Vendar pa mislim, da to ni vse. Mislim, da se moramo lotiti tudi različnih oblik invalidnosti, ki niso samo fizične narave. In tukaj mislim tudi na otroke, kot so naprimer. Uh, pa čeprav to ni invalidnost, na otroke z avtizmom. Tudi to jih namreč onemogoča v njihovem življenju in eh, to je področje, na katerem smo v, naš, v moji državi storili še zelo malo in zato se mi zdi pomembno izpostaviti takšno točko. Um, ta študija nam bo hkrati omogočila, da bomo razširili naše poznavanje te problematike in da bomo na tem področju bolj dejavni. Zato se zahvaljujem za to pobudo in gotovo bom v svoji vlogi evropske poslanke, pa tudi v svoji državi, v vlogi, ki jo imam, podpirati vse pobude, katerih namen je eh, izključevanje vsakršne oblike diskriminacije, zaradi katerih trpijo invalidni otroci. Hvala. Hvala tudi gospe Balesteros in gospe Mörens za predstaviti. Točka 28 razno. Potem naslednja točka, naslednja seja. Imate kaj pod razno? Ja, izvolite.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 Bardzo dziękuję. Dobro, najlepša hvala. Gospod predsednik, naj vas spomnim na pravico do replike. Ta je v poslovniku zagotovljena in vsakdo se lahko odzove na izjave drugih kolegic in kolegov. In če nekdo se večkrat oglaša, potem lahko izkoristimo tudi to pravico. To je nekaj, kar je predvideno v poslovniku Evropskega parlamenta. Obžalujem to, da mi niste, mogli, da, eh, da mi niste dali besedo, ko sem imel postopkovno vprašanje. Potem druga stvar. Ni, mislim, da mora poslanec in poslanka imeti eh, pravico odzvati se na to, kar pove predsednik, ta pa ne sme zlorabiti mikrofona. Na nekaj sem vas želel opozoriti. Na to vprašanje sem se odzval. Šlo je za smrt nedolžnih eh, kristijanov. In tako v odgovoru kot eh, v vašem komentarju mojega oglašanja je to bilo zelo sarkastično omenjeno. Rekl sem, da gre tukaj za dejanje, ki je eh, dejanje, kaznivo dejanje sovraštva in nihče od medijev se ni na to odzval in to sem hotel podariti, to je zelo uh, obžalovanja vredno. Hvala. Govorili ste o zvezi s točko 25, ne? Ne, po točko razno. Dobro, gospod Jurek. Ker zadeva vaše postopkovno vprašanje, naj rečem tole. Seveda vsi imamo zagotovljeno pravico do svobode govora tudi v našem odboru. S tem v zvezi samo nekaj na kratko. Gospa Mejer je bila avtorica tega vprašanja in vi kot dodatni govornik mislim, da ste omenili nekaj, v trenutku, ko nihče drug od poslank in poslancev se ni javljal k besedi, ampak eh, meni se je zdelo, da se moram odzvati na to, kar ste rekli. Samo na to sem se odzval, kar ste vi rekli. Zato, ker ste naredili neko primerjavo, ki je po mojem mnenju bila neprimerna. Če tega ne bi kot predsednik naredil, drugi poslanke in poslanci pa tudi niso se oglasili, potem mislim, da bi to škodilo ogledu našega odbora. To je bila pač moja odločitev. Seveda ste lahko, lahko to tudi po točko razno, kot sem to naredil, uh, dobite priložnost, da odgovorite. Ampak, če imate še kaj po točko razno, potem morda lahko še kaj rečete, ampak tako ali tako sem vam že v zvezi s 25. točko dal besedo pri točki razno in ste na ta način dobili dovolj besede, po moje. Mislim, da smo s tem končali s točko razno. S tem smo tudi končali s tem sestankom. Ne, oprostite. 29. seja. Jutri imamo medparlamentarno javno predstavitev ob 9. In to je sedaj res konec današnjega sestanka. Hvala, kolegice in kolegi.